Dear colleagues, uh... Spoštovani kolegi, člani odbora Libe, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, prisrčni, dobroda, prisrčno dobrodošli. Pozdravljena ministrica Bele, komisara Avromopoulos in predstavniki nevladnih organizacij. Veliko čas mi je, da vas lahko tukaj pri nas pozdravim na medparlamentarni seji odbora o tretji reformi skupnega evropskega azilnega sistema. Mi v odboru Libe se ukvarjamo in obravnavamo to področje in eh, to področje je eden največjih izzivov, s katerimi se so srednjim so sooča Evropska unija in tudi vaši nacionalni parlamenti. Veliko veselje mi je, da je pri nas danes tudi ministrica za notrne zadeve in nacionalno varnost malteškega predsedstva, ki predseduje svetu. Pri nas je 49 poslancev nacionalnih parlamentov, ki prihajajo iz 20 držav članic in iz evropskega gospodarskega prostora. To je jasen znak, kako zelo velik interes je v nacionalnih parlamentih za današnjo temo izmenjava mnen med Evropskim parlamentom in nacionalnim parlamenti o tretji reformi Evropskega kazilnega sistema je izjemno pomembna za to, da napredujemo na tem področju. Spoštovani kolegi, veliko vas zelo dobro pozna delo, ki ga upravljamo v odboru Libe na področju reforme skupnega azilnega sistema, ki ga sestavlja osem zakonodajnih predlogov, s katerimi bomo dopolnili in nadomestili obstoječo zakonodajo. Z reformo je sprožil velik val iskalcev azila in migrantov in pa tudi previden zakonodaja v naših pogodbah na tem področju. Ne gre samo za odgovor na politične izzive, ampak je tudi priložnost, da okrepimo naše skupne vrednote na podlagi temeljnih pravic. Zato je ta reforma ključnega pomena. V odboru smo že začeli z delom. In odbor Libe je pristojen odbor v Evropskem parlamentu za te doseje, za te zakonodajne svežnje. S tem se bomo ukvarjali cela pomlad leta 2017. Pripravljeni smo na to, da sprejmemo našo odgovornost kot zakonodajalci na tem področju. Veliko poročevalcev in prevalcev licenci je tukaj z nami, da prispevajo k razpravi in da se naučijo z izkušen državah članicah. Samo skupnim delom v okviru sodelovanja Evropske unije nacionalnih eh, parlamentov lahko resnično mm, dosežemo uspeh na tem področju. Spoštovani kolegi, sedaj gremo na prvo sejo, kjer bomo govorili o izzivih, ki so povezani s skupnim evropskim azilnim sistemom. Izkušnje iz preteklosti kaže na to, da potrebujemo bolj dosleden azilni sistem, ki ga predvideva pogodba. Evropski parlament bo skupaj s komisijo in svetom delal skupaj na podlagi priprave rešitev, s katerimi bomo resnično lahko prispevali na terenu za begunce, za iskalce azila, za prosilce za azil v država članica in tudi za vse deležnike, ki so dele v tem procesu. Veliko čast mi je, da tukaj pozdravim ministra Karmelo Abele, ki je minister za notranje zadeve in nacionalno varnost v imenu sveta. Preden začnemo, bi rad podal nekaj besed v zvezi z današnjim potekom dela. Prosim, da mi prisluhnite, čeprav gre za bolj birokratski del današnje seje. Razprava bo potekala na naslednji način. Besedo bomo dali izmenično dvema poslancema nacionalnih parlamentov in enemu evropskemu poslancu, dokler ne bomo dali besede vsem na seznamu. Tisti, ki želijo besedo, prosim, da izpolnite obrazec, ki smo jih razdelili in da jih potem predate našim, našemu dvoranskemu osebju. Torej, Če imate obrazec izpolnjen, prosim, da ga oddate. Seznam govornikov bomo potem sestavili na podlagi teh obrazcev. Evropski poslanci lahko zaprosi za besedo na običajen način, tako da dvignejo roke. Odvisno bo od števila prijavljenih poslancev za besedo, kako bomo razdelili čas za govor in koliko časa bo dobil vsak. Vsakdo bo dobil približno dve minuti za govor. Vem, da sem sam govoril več časa, vendar pa bo čas namenjen za vaš prispevek okrog dve minuti. Vem, da poslanci nacionalnih parlamentov radi govorijo malce dlje, vendar pa imamo mi pač takšno omejitev časa. Sedaj damo besedo gospodu ministru za izjavo. Karmelo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi, poslanke in poslance nacionalnih parlamentov, spoštovani kolegi, poslanci Evropskega parlamenta, še posebej člani odbora Libe, gospod komisar, gospe in gospodje. Dobro jutro vsem skupaj in najlepša hvala, da ste me povabili danes na današnjo sejo. Ko gre za azil, se Evropska unija sooča z velikim izzivom. Eden teh izzivov je, da poiščemo in oblikujemo rešitve za prihodnost in da popravimo vrzeli, ki so prilezne na plan s begunsko krizo. Današnja zakonodaja ne odgovarja na izzive in zahteve zilnega sistema. Sedaj razpravljamo in obravnavamo sedem zakonodajnih predlogov s katerimi bomo celovito reformirali evropski azilni sistem. Zakonodajni svežen ni samo velikopotezen zaradi velikega obsega, ampak je ključnega pomena tudi zaradi vsebine. Predlogi sprememb, ki jih je predlagala komisija, vključno z mehanizmom za dodeljevanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, je mehanizem, v katerega verjamemo. Napak bi bilo, da na ta mehanizem gledamo samo kot nekaj, kar bi koristilo samo tistim državam članicam, ki se soočajo z prekomernim pritiskom migrantov. Pravila se spreminjajo, istočasno se spreminjajo tudi vzorci azilov v skladu s solidarnostnim načelom Damlinskega predloga smo dobili mandat za nadaljevanje s tem postopkom, zato da lahko dosežemo konsens še v času našega predsedovanja. Ustvariti moramo sistem, ki bo odporen na pritiske v prihodnosti, ki bo temeljil na solidarnosti in na pravično porazdeljeni odgovornosti ki pa bo istočasno tudi politično spremljiv. Veliko držav članic je izrazila zadržke, kljub temu pa sem nasplošno zelo zadovoljen z razpravami na svetu za notrne zadeve, ki smo ga organizirali na Malti pred kratkim. Mislim, da gremo v pravo smer, čeprav je pred nami še veliko dela. Ravno tako smo začeli z razpravami z Evropskim parlamentom o predlogu, da bi ustanovili Evropsko agencijo za azil. Storiti moramo vse, kar lahko, da bo ta agencija lahko začela svojim delovanjem čim prej. Sedaj imamo Evropsko agencijo za nadzor nad mejami in na morju ki se sooča z velikim azilnim pritiskom. S tem bo agencija lahko odigrala večjo vlogo in da bo lahko dala tudi podporo državam članicam. Tudi v zvezi s predlogom Erodak smo v svetu storili že velik napredek. Natančno spremljamo tudi delo, ki ste ga upravili v Evropskem parlamentu in čim prej bomo začeli z razpravami in pogajanji o tem predlogu. Treba je uskladiti razprave o besedilu, o predlogu o kvalifikacijah, o azilu in o predlogu o sprejemu, o predlogu Dublin in o premestitvah je svet sprejel pragmatični pristop, zato da se najprej lotimo ključnih vprašanj, zato da bo končni predlog dosleden in uravnotežen. Identificirali smo tri vprašanja, ki smo jih izločili v svetu, na katerih razpravljamo. To je, da omejimo zlorabe in nepotrebne premestitve, da zagotovimo azil in mednarodno zaščito in jamstva za tiste, ki imajo posebne potrebe. Reforma Evropskega skupnega azilnega sistema je prednostnega pomena za malteško predsedstvo. Prizadevali si bomo, da opravimo čim več napredka v naslednjih mesecih. takšno kot je stanje sedaj, pomeni, da bomo s časovnico in zaradi zadržka v državšanicah soočeni z velikim izzivom v predsedstvu. Gre za izziv, zaradi katerega se moramo odločno zauzeti za ukrepe in da se zavedamo tega, da se moramo ne glede na izzive potruditi, da bomo lahko dosegli napredek. Nobeno predsedstvo ne more ničesar doseči sama, samo vsaka država članica nosi svoje breme, svojo odgovornost in naloga vseh je, da dobimo celovit, učinkovit evropski azilni sistem. V tem trenutku moramo dokazati našim državljanom, da Evropska unija lahko ukrepa in da se zna soočiti s takšnimi izzivi. Najlepša hvala, veseljem pričakujem vaše vprašanja in upam, da se bom v odgovorih lahko poglobil tudi v naše delo in vam dal več podrobnosti. Najlepša hvala, gospod minister. Na začetku bi moral omeniti, da bomo imeli tri seje, katerim bodo predsedovali izkušeni člani odbora Live. Kasneje vam bom dal še več informacij glede tega. Sedaj z veseljem predajam besedo gospodu komisarju Dimitrisu Avromopulosu, ki je komisar za migracijo, notranje zadeve in državljanstvo. To je zelo dobra priložnost, da vam poroča, poročamo o tem, kakšno je stanje na tem področju, ko gre za tako veliko obsežen svežen. Najlepša hvala, Klod. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, dragi Karmelo, pozdravljeni v Bruslu. Rad bi se vam zahvalil, da ste me povabili na to med parlamentarno sejo. Veliko čast mi je, da sem lahko tukaj. Poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta bomo skupaj razpravljali o tako zelo pomembnih zadevah. Razpravljali bomo o skupni prednosti nalogi in to je reforma Evropskega azilnega sistema. Zato, da je ta reforma uspešna, potrebujemo odprt in konstruktiven pogovor med Evropsko unijo in nacionalnimi zakonodajalci. To je nujno potrebno zato, da lahko zagotovimo, da odgovorimo na skrb in vprašanja naših državljanov v času sprejemanja odločitev. Begunska kriza nas je naučila, da z nacionalnimi ukrepi ne moremo doseči zadovoljivih rezultatov. V nobeni od držav eh, članic, še posebej pa ne za Evropsko unijo. Če je ta razdrobljena, nacionalni pristopi lahko samo škodijo evropskemu projektu. To postavlja pod vprašaj to, kar jemljemo za samo po sebi umevno in to je Schengen in evropske vrednote, ki so zaradi takšnih pristopov ogrožene. Vsi se moramo potruditi, da se skupaj lotimo tega izziva skupno odgovornostjo in v duhu solidarnosti. Potrebujemo evropske odgovore za to, da lahko zaščitimo evropske zunanje meje da naš azilni sistem pravilno in učinkovito deluje za tiste, ki to potrebujejo, da da za, lahko zatremo in tudi sodno preganjamo tihotapce z migranti. Dogovorili smo se o skupnih ukrepih in sedaj jih tudi izvajamo. Imamo vozlišča, ki smo jih ustanovili. Ustanovili in uveljavili smo tudi schemo za premestitve, za vračanje migrantov in dogovorili smo se tudi o sodelovanju s tretjimi državami za ponovni sprejem. Imamo politični odgovor, eh, okvir, s katerim se bomo odzvali tudi na problem trgovanja z ljudmi. Informacije, ki smo jih dobili od Europola, kažejo na to, da trgovci z ljudmi izkoriščajo azilni sistem. Številno, število mladoletnikov brez spremstva narašča. Veliko jih po prihodu izgine in ti so še posebej tvegana skupina za to, da postanejo žrtve trgovcev. To je odgovornost vseh držav članic. Gre za jasen dokaz naših skupnih vrednot in zahteva intenzivno in tesno sodelovanje na vseh ravneh med vsemi deležniki. Treba je pospešiti tudi postopek premestitev. Treba je povečati prizadevanja v vseh državah članicah, zato da lahko povečamo stopno premestitev, vključno z mladoletniki brez spremstva. Tretja reforma Evropskega zilnega sistema, o katerem danes razpravljamo, predstavlja ključni element takšnega celovitega pristopa imamo vrzeli v našem sistemu, katere smo razkrili v času te krize. Ni dolgo tega, ko je druga reforma stopila veljavo. Vendar pa kljub temu še vedno obstaja veliko razlik med državami članicami glede vrste postopkov, ki jih izvajajo, glede pogojev, ki jih dajo na voljo prosilcem glede stopnje odobritev prošenj za mednarodno zaščito in takšna razhajanja prispevajo k sekundarnim oziroma drugotnim premikom in iskanju najboljšega sistema v državah članicah glede prošnje azila evropske države članice so zavezane k temu, da dajo zaščito tistim, ki to potrebujejo. Evropska unija potrebuje trden azilni sistem, ki bi temeljil na solidarnosti in na pravični porazdelitvi odgovornosti. Evropska komisija predlaga sistem, s katerimi bi približali nacionalne azilne sisteme. Tako bi okrepili medsebojno zaupanje med državami članicami. Med sebojno vzajemno zaupanje je nujno potrebno, ne samo za tiste, ki imajo koristi od sistema, ampak tudi za to, da zagotovimo dostojno ravnanje s prosilci za azil v državah članicah upeljali in uvedli smo veliko elementov, s katerimi bi okrepili evropsko integracijo. Tako bomo poskrbeli za visoko stopnjo harmonizacije, večjo konvergenco ocen prošen za azil in sistem za pravično porazdelitev prošen za azil med državami članicami. S tretjo reformo predlagamo sistem, v katerem bi imeli postopke in časovnice, ki bi bili, bili usklajeni, da bomo prosilce na pravi način obravnavali in z njimi ravnali in da bomo harmonizirali tudi sisteme za dodeljevanje mednarodne zaščite. Zagotovili bomo, da bodo prosilci dobili enak odziv in startne postopke povsod po Evropski uniji. Tako bomo rešili tudi sekundarne premike in pa zlorabe. Predlagali bomo tudi sankcije glede postopkov sprejema in pogojev v primerih, ko prosilci ne izpolnjujejo pogojev. Predlagamo sistematično uporabo sprejemljivosti in pa postopek, ki bo trajal manj časa. Za nas je to ključni element in zaradi tega predlagamo tudi sistem, ki bo lahko popravljal takšne vrzeli, ki se imenuje Dublinski sistem. V Evropi brez notranjih meja takšen sistem potrebujemo, ki bo jasen, ki bo prevedljiv in učinkovit. Potrebujemo jasna pravila, ki bodo omogočila hitri dostop do azilnega postopka in tudi sankcije, ko se pravila ne bodo spoštovala. Očekovit in pravičen sistem pomeni, sistem, kjer so pravila jasna, ki, kjer se jih lahko takoj uveljavi, ko pride do nepredvidljivih situacij na terenu. Premestitveni ukrepi morajo biti obvezni za vse države članice. Ko gre za nesorazmeren odziv v državah članicah, za nenadzorovana gibanja bomo odpravili zato, da, tako da bomo ustanovili varne koridorje in poti v Evropski uniji. Zato potrebujemo skupen pristop za varen pristop postopek za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Ukrep za premestitev bo zmanjšal razlike med praksami v državah članicah. S tem bo Evropska unija imela okrepljeno vlogo na mednarodni ravni, tako da bomo lahko govorili z enim samim glasom. Tako bomo lažje pregovorili in prepričali naše mednarodne partnerje, da sprejmejo svoj delež odgovornosti. Države članice morajo zato pokazati politično voljo, da bomo lahko napredovali na področju Evropskega skupnega azilnega sistema, še posebej, ko gre za namenski sistem. Komisija bo predlagala sistem, ki ne bo samo bolj učinkovit, ampak bo, kar je še bolj pomembno, bolj pravičen. Potrebujemo resnično solidarnost, ko gre za upravljanje z migracijami. Upam, da bomo k malu dosegli dogovor o prihodnosti evropskega azilnega sistema. Podpreti moramo malteško predsedstvo za to, da si ravno tako lahko prizadevajo za kompromis ki bo sprejemljiv za vse države članice, ki bo temeljil na solidarnosti, ki bo prevedljiv in ki bo jamčil, da nobena država članica ne bo prepuščena sam sebi. Računamo tudi na Evropski parlament, tako kot smo to storili tudi na začetku te krize. Računamo na vašo pomoč, da bomo lahko hitreje napredovali na več frontah in tudi v pogajanjih svetom. Državljani imajo prav, ko pričakujejo, da politiki ukrepajo. Sedaj pa je čas, da napredujemo z našimi predlogi. Spoštovani kolegi, na pojav migracij moramo gledati z bolj strateškega, pozitivnega in celovitega vidika. Migracije lahko prinesejo veliko koristi za Evropsko unijo v rokah nas vseh je, da storimo, da migracije postanejo priložnost. Vsakdo lahko odigra svojo vlogo pri razvijanju politike, pri političnem diskurzu, v okviru dela na terenu, v sodelovanju s skupnostmi in lokalnimi oblastmi. Treba je vključiti vse deležnike, prisluhniti moramo našim državljanom in pomagati tistim, ki zaščito potrebujejo. Evropa lahko postane bolj uspešna, bolj strnjena družba, ki bo omogočila integracijo. Migrac, migrante in begunce moramo integrirati v skupnost in na trg dela. To bo boljše za gospodarski razvoj, gospodarsko uspešnost in za stabilnost naše družbe. To lahko dosežemo samo tako, da sodelujemo na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, komisar. Tako sedaj pa kar razprava. Dva člana nacionalnih parlamentov, potem pa član Evropskega parlamenta. Hvala lepa, da ste izpolnili svoje obrazce. To je veliko pomoč tako lahko vidimo vaše imena in odkot prihajate. Dominik Tržinski, Polska, prosim, kje ste? Prosim, dve minuti imate. Um, Hvala lepa. Vprašanje, kar se tiče celotne zamisli reforme. Zapisano je, da smo pripravljeni na te reforme in izzive. Kdo je pripravljen? Kdo je pripravljen za te izzive in na kakšne izzive smo pripravljeni? Kajti besedica reforma sama ne zadošča. Rad bi vedel, koliko izmed vas se zaveda, da so pariški teroristični napadi bili taki. Dva napadalca sta dobila azil na Lampeduzi. Nihče tega nikoli ni omenil. Torej, to se je zgodilo zato, ker smo imeli prosilce za azil. Imeli smo nekoga, ki je, pustite mi, da končam to dejstvo. To je dejstvo. Ne gre za to, kaj se bo zgodilo, temveč za to, kaj se je že zgodilo. Torej, sprašujem vas, o kakšni reformi govorimo in ali bodo naši državljani varni zaradi te reforme. Ne govorim o tem, kaj bi se lahko zgodilo, govorim o tem, kaj se je že zgodilo. Govorim o terorističnih napadih in resnični nevarnosti za Evropo. Tole je bil pa kar energetičen začetek. No, seveda dobro je, da dobijo tudi nacionalni parlamentarci besedo. Gospod Adrona Sasopala, se prečujem za izgovorjavo. Hvala lepa, predsednik. Najprej nekaj pripomp, kar se tiče dublinskega sistema. Naš litvanski parlament meni, da bi morali ohraniti trenutni dablinski sistem. Strinjamo pa se, da so določene spremembe potrebne za to, da bi zagotovili ustrezno delovanje tega sistema. Drugič, izpostavljamo, da je ključnega pomena, da imamo odločno povezavo med obveznostmi držav članic, da zaščitijo zunanje meje EU in odgovornostjo za to, da preverjajo prošnje za azil. Trenutni sistem je potrebno dopolniti s ukrepi solidarnosti in deljenja bremena. Vendar pa aktivacija kakršnekoli solidarnostnih ukrepov ne sme biti samodejna, ker razmere zahtevajo ciljne ukrepe. Odločitev o aktivaciji mora biti soglasna. Mnenja smo, da bi aktivna odločilna vloga držav članic v postopku sprejemanja odločitev morala biti zagotovljena. Strinjamo se, da morajo vse države članice sodelovati pri solidarnostnih ukrepih, vendar pa se mora vsaka država članica sama odločiti, do kakšne mere bodo prispevali. Solidarnost razumemo kot niz ukrepov. Naprimer, Litva sodeluje pri premestitvi smo na tretjem mestu med vsemi državami članicami, kar se premeščanja tiče. Če primerjamo odstotek kvote, ki smo ga že izvedli. Potem je izjemno pomembno, da blokiramo vse možne nadaljne faktore za prihodne migracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Ana Gomeš evropska poslanka. Najprej bi rada dejala, da je večina terorističnih napadov v EU rezultat teroristov, ki so zrasli v EU. Gre za nacionalni terorizem in verjetno gre za neumne politike, ki spodbujajo segregacijo med evropskimi državljani. In zato veliko mladih na novačijo teroristične skupine. Veliko vprašanj moramo zastaviti državam članicam, da gotovimo, kaj počnejo za boj proti financiranju terorizma. Zakaj ne izvaja, kot bi morali, na primer, direktivo o pranju denarja. Moje vprašanje pa je za komisarja. Kar se tiče mladoletnih oseb brez spremstva. Dejstvo, da to za nas ni prednostna naloga, da pomoč njim ni prednostna naloga, tako jih izpostavljamo tveganju, pa tudi zase ustvarjamo velika tveganja, ker jih tako potisnemo naroče na milost in nemilost organiziranih združb. In to je nekaj, kar so države članice preveč zanemarjale in bi resnično potrebovali načrt Evropske komisije za ukrepanje. Prav tako moramo ustrezno pozornost nameniti rendljivim osebam s posebnimi potrebami, ki jih je veliko med begunci in prosilci za azil. Prav tako pa potrebujemo načrt za pomoč državam članicam pri zagotavljanju socialne integracije in v izogib sekundarnim gibanjem. Sveda, glavno vprašanje pa je solidarnost. Solidarnost mora biti v vsakem mehanizmu za premestitev. Tega pa ne vidimo kljub sklepom sveta. In potem seveda tudi še vprašanje nove tendence eksternalizacije naših odgovornosti, naj se gre za sporozum s Turčjo ali pa tudi za predloge, da bi naj ustvarili offshore v državah, kjer tega ne bi smeli storiti, kot je Libija na primer. Torej v tem okviru bi rada slišala mnenje komisarja in tudi sveta. Hvala lepa, prosim, držite se dveh minut. Gospod Jaroslav Paška, Slovaška, prosim. Dziękuję za słowo, miłe dami, ważeni pani. Hvala lepa. Moramo se zavedati, da je solidarnost prostovoljna kategorija. Vsi imamo pravico se odločiti ali bomo dali sredstva za študente, za boljše izobraževanje, ali ljudem za izboljšanje njihovih življenj, naprimer revežem za izboljšanje kakosti življenja. Vsak se torej lahko odloči, ali bo pomagal brezdomcu, ali bo ponudil zatočišče za določen čas. Vsak se odloča sam, glede oblike pomoči. Zato se mi torej zdi nedopustno, da bi uradniki v Bruslju, svobodnim državljanom Evropske unije, svobodnim državam članicam predpisovali, kakšno pomoč morajo ponuditi. Komisar, mislim, da greste v tem primeru predaleč ne spoštujete svobode iz odločanja in izražanja državljanov Evropske unije. Če bomo nadaljevali po tej poti, potem, če bomo državam govorili, kako se morajo obnašati pri pomoči migranta, potem boste torej vi tisti, ki boste državljane in države potisnili iz EU. Če bi naj sprejeli vaš model, potem se bodo morali braniti proti zakonodaji komisije. In to bo potem največji izjiv in tudi največja grožnja. Ne več Evropske unije, temveč moramo bolj prisluhniti mnenju državljanov EU. Hvala lepa za vašo pozornost. Okay. Okay. I'm, I'm really this, uh... No, res uživam v. Uh... tej avtentični obliki izražanja nacionalnih parlamentov. Nikoleta Pavluk, Romunija, prosim. Nikoleta Pavluk, please, from Romania. And of course, interpretation is available. Veda imate tolmačenje na voljo. To bi moral povedati še prej. Uh, bună ziua, domnule comisar, sunt Nicoleta Pauliuc, membru în Senatul României. Hvala lepa pozicija Romunije faca de. Hvala lepa. Rada bi vam predstavila situacijo v moji državi, v Romuniji. E, Romunija se strinja z izvajanjem e, sedanjih ukrepov na področju priseljevanja in želeli bi, da prosilci za azil ostanejo skupina, ki e, bo lahko preseljena v seveda sodelovanju z drugimi državami Evropske unije in želeli bi tudi partnerstva s tretjimi državami. Na ta način bomo lahko omejili eh, priseljevanja na eh, evropski in mednarodni ravni. Romunija tu ni neposredno prizadeta eh, s tem valom migracij, ampak smo solidarni na evropski ravni. Ta azilni okvir bi moral omogočiti vsega, da se solidarnost izvaja tudi glede na zmogljivost vsake države članice. Vsaka rešitev, ki bo soglasno sprejeta na evropski ravni, mora upoštevati tudi eh, situacijo vsake države članice. Tudi zunanje dejavnosti Evropske unije so zelo pomembne za to, da lahko oblikujemo globalni pristop k vprašanju priseljevanja. Romunija meni, da dolgoročna rešitev za Evropsko unijo eh, zlasti mora temeljiti na boju proti nezakonitem priseljevanju. Istočasno pa eh, moramo eh, te ljudi tudi opozoriti, da ni smiselno, da zapuščajo svoje države in tvegajo življenja pri tej nevarni poti. Pomembno je tudi, da stabiliziramo politično situacijo v državi izvora. E Hvala lepa. Sedaj pa Carlos Coelho, naslednji evropski poslanec. Prosim. Govoril bom portugalsko. Ministr. Gospod minister, gospod komisar. Rigleta, bivši minister je dejal, da Mare Nostrum Rimljanov ne bo postal Mare Mortum. Leta 2016 je bilo leto, ko je največ ljudi umrlo v sredozemlju. Leta 2017 pa je število na tisoč ljudi že preseglo številke lanskega leta prosim, gospod komisar, da priskrbite evropski azilni sistem, ki bo resnično evropski, ki bo resnično skupen in ki bo resnično deloval. Potrebujemo reformo in največja novost je Agencija za azil Evropske unije. Želimo močno agencijo, agencijo, ki ne bo samo podprla, ampak ki bo lahko tudi preprečila krize, kot je ta, ki jo doživljamo, ki bo lahko zajamčila, da države članice lahko resnično spremejo vse obveznosti. Upam, da bo malteško predsedstvo še naprej delalo za čim hitrejše sprejetje te uredbe. Vse se vrti okrog mehanizma za premestitev gre za zelo dober primer za situacijo. Torej, imamo evropske ukrepe, države članice pa se upirajo. Gospod minister, zakaj ta sistem še vedno ne deluje? Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Soraya Rodriguez, Španija, nacionalni parlament. Eh, Najlepša hvala. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, najhujše, kar lahko storimo, je, da žrtve zamenjamo z njihovimi nasilneži. Gre za žrtve, ki bežijo pred grožnjami, pred vojnami in zato mislim, da je nedopustno, da kriminaliziramo begunce in migrante. V današnjem okviru vse je, kjer želimo okrepiti nov sistem, kjer želimo delati za evropski skupni azilni sistem, je zelo težko poskušati nekatere prispevke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 je omenila mednarodno zakonodajo Ženevsko konvencijo iz leta 1951. Ne gre za prosto voljno spoštovanje, gre za pravno obvezojoč dokument, ki se ga moramo držati v vseh državah, šencah, v komisiji in v Evropski uniji nasplošno. politike, sporazumi, ki smo jih sprejeli za premestitev, za vračanje, za ponovno nastanitev, so ukrepi, ki jih nekatere države članice ne izpolnjujejo. Kot smo tukaj že slišali na začetku današnje seje, so nekateri že dejali, da tega ne bodo spoštovali. In zato moramo premisliti, kaj lahko storimo danes, kaj lahko storimo za prihodnost, kaj lahko storimo za to, da izpolnjujejo naše mednarodne obveznosti. Ne gre za prosto, voljno ravnanje. Zato, da lahko rešujemo krizo, ki ni samo begunska kriza, ampak je evropska kriza. Gre za najhujšo evropsko krizo, katere ne znamo rešiti in ki nam izredno škoduje. Zato moramo govoriti o prihodnosti, o skupni azilni politiki, vendar pa moramo razpravljati tudi o, pre, o sedanjosti, kako lahko rešimo obstoječo krizo. Kolegom, ki sem jih e, slišala, želim reči, da smo vsi begunci, kajti jutri lahko vsi um, se znajdemo v situaciji, kjer bomo bežali pred vojno. Zato se je treba držati ženevske konvencije. Okay, thank you. Apologies, the timer didn't go on. Hvala lepa, se pravičujem. Ura ni stekla. Tako sedaj pa bo. So bila švedska, prosim. Gospa, bila švedska. Hvala lepa. Dala bi, da je seveda enostavno govoriti, da bomo vse skupaj razrešili skupaj, vendar pa konkretnih rešitev pravzaprav nisem dobila, kako bomo to razrešili. Kar se tiče švedske vlade, podpiramo veliko reform, ki se jih predstavlja, vendar pa, kar se tiče moje stranke, se ne strinjamo z našo državo in našo vlado. Švedska je sprejela veliko migrantov in prosilcev za azil, ne zaradi bližine, temveč zaradi potem sekundarnih poti in premestitev. Vendar pa vseeno ne podpiramo različice, ki bi imeli presedovanje po vsej EU. Najboljša podlaga, da bi integracija delovala, je, da države in družbe, ki bi naj pozdravili nove državljane, so dansko pripravljene pozdraviti te migrante na podlagi prostovoljstva in svobodne volje. In to ne bo delovalo, če bomo skušali to napetiti državam članicam preden bodo pripravljene. To, kar bi morali storiti, je pomagati tistim državam, ki so blizu, ki sprejemajo veliko prebežnikov zaradi bližine krizam, da bi torej vzpostavili dobre sisteme, jih ustrezno namestili in tudi ustrezno preverili, kdo prihaja, da bi potem preverili, ali so razlogi za prihod pravi ali ne. Večina imigrantov seveda ni teroristov, vendar pa vemo, da teroristična omrežja uporabljajo vrzeli v naših sistemih, ki so rezultat velikih migracijskih tokov. Te moramo zapolniti, te vrzeli in ne smemo se osredotočiti na preseljevanje, potrebno je delovati v državah, ki so blizu in pomagati tem državam. Tiste države, ki niso tako blizu, mora pomagati tistim, ki so bliže, da bomo ta postopek ustavili. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem po vrstnem redu, kot ste besedo zahtevali, veliko vas je. Če ne boste vsi dobili, boste potem dobili hm, možno odgovoriti kasneje v naslednjih delavnicah in omizjih. Sedaj pa Evropska poslanka Tanja Fajon. Dear colleagues, um, we are here. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, tukaj skušamo najti najboljše možne rešitve za tiste, ki zaščito potrebujejo in za Evropo, ki nujno potrebuje resnično evropski učinkovit azilni sistem. Razumeti moramo celotno kompleksnost tega, kar se dogaja okrog nas, kar se migracij tiče. Vsi poskusi kriminalizacije migrantov in beguncev, kot so dejali kolegi, so sramotni in kažejo vse naši, naše slabosti. Biti moramo veliko bolj ambiciozni, ko govorimo o azilnem sistemu. Premestitev in preseditev morata, morata postati učinkovita instrumenta. Potrebujemo evropski odgovor. Ne gre za težavo ene same države. Če ne bomo spostavili tega pristnega evropskega azilnega sistema, bomo morda izgubili evropski projekt, izgubili Schengen. Nobena država sama ne more sama razrešiti vprašanja migracij in prebežnikov sama. Nobena ograja, nobena maja tega ne zmore. Zastavljali bi vprašanje komisiji, to je dejala že Ana, kar se tiče vladovetnikov brez spremstva. Vemo, da je strategija potekla 2013. Rada bi izvedela, kaj meni ta svet in komisija, ali načrtujete presvetljo novega akcijskega načrta konkretnih ukrepov, kar se tiče vprašanja mladoletnikov brez spremstva. Kajti vemo, da je zelo veliko primerov izginulih otrok, trgovine z otroki in mislim, da moramo to nujno urediti. To so vprašanja, na katera se bom osredotočila. Sem se osredotočila pri poročilu o kvalifikacijah. To poročilo je bilo ravno kar pripravljeno. In strinjam se s komisarjem Avromopolosom, da moramo Schengen ponovno spostaviti v celoti. To pravim, ker imamo še vedno preglede na mejah, na notranjih mejah, naprimer. primer na meji med Slovenijo in Avstrijo. In ti evropski odzivi so edini način, da se spet vrnemo k Schengnu. Hvala lepa, sedaj pa nacionalni parlament. Jack Madison, Estonija, prosim. Hvala lepa, nadaroval bom estonsko. Eh, Hvala lepa. Najprej naj povem, da je uludno pustiti govornikom, da končajo, preden se začnemo kregati glede ideoloških zadev. Upam, da se spoštujemo, da spoštujemo drug drugega in spoštujemo mnenja drug drugega. Delitev bremen, govorili ste o pristni solidarnosti, vendar pa vprašanje je, kdo to opredeli te besede. Je to Evropska komisija, ki potem nacionalnim parlamentom in državam članicam pove, kaj je tista prava solidarnost in kaj ne. Odkot to prihaja? kdo to opredeli, tako da potem celotna 28-terica to razume na enak način. Drugič, ko govorimo o prostovoljni porazporeditvi, portugalska kolegica je o tem govorila, sta slovaška in polska ta primer podali, spravili pred Evropsko sodišče in še letos se bo torej sodišče odločilo, ali je ta sistem bil prost dovoljen ali pa je to bilo usiljeno državam članicam. Naj vas spomnim, da je Evropska unija unija država in ne federalna država. To, kar vidim sedaj, je nevarnost, da bo prišlo do preloma z ustavo veliko držav članic. Ta federalizacija načenja suverenost držav članic. Spoštovati moramo suverenost držav članic in njihovo pravico, da sami odločajo o svojih migracijskih politikah. Prav tako je eden glavnih razlogov za Brexit ravno to. In veliko komisarjev in predsednikov držav članic ne analizirajo elementov, ki so vodili do Brexita na ustrezen način. Helena Vangeslova, Češka republika, prosim.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 vendar pa potem obstajajo tudi predlogi, ki jih moramo zavrniti. Naprimer, mehanizem premeščanja in prisilni solidarnostni mehanizmi. Zakaj to zavračamo? Zato, ker je to v nasprotju z Lizbonsko pogodbo, primarnimi pogodbami. Preberite si, prosim, pogodbo o delovanju Evropske unije. 78. člen 3. odstavek, tu je zapisano, da v primeru migracij je možno enkratno uprit prizadetih držav sprejeti začasne ukrepe. Nesprejemljivo je, da sprejemamo predloge, ki so v nasprotju s temeljnimi pravicami. Ne smemo kršiti naših pogodb. In potem nadalje zdi se mi napaka da zaščasne zaščite nismo uporabili. Instrument zaščasne zaščite, to je nekaj, kar bi morali uporabiti. To je direktiva iz leta 2001. To je ukrep, ki bi bil ustrezen, glede na tokove migrantov. Tisti, ki ste spominjali na Ženevsko konvencijo, pa vedite to. Temeljito sem to prebrala, da pa ta konvencija ni bila sprejeta za migracijski val. Tukaj gre za zaščito posameznikov. Preberite si, prosim, to. Tukaj ne gre za pravico, da lahko vsak dobi azil. Ni pravic. kar tako vse poprek. Poglejte si ženevsko konvencijo, poglejte, kako to tolmačimo v nacionalnem pravu. Ni se možno sklicevati na stališča, ki niso resnična. In potem nadalje imamo izkušnje s prejemanjem tisoče migrantov iz nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih. Pripravljeni smo na solidarnost, prihajam iz stranke, ki je pripravljena sprejemati begunce, če so to resnično tisti, ki so ogroženi, ki so tudi že prišli varnostno preverbo. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Azilni postopki in postopki za zaživanje družin so kanal za ekonomske migracije. Ekonomske v smislu, da ljudje bežijo pred revščino in pomankanje možnosti preko pod, pred pregonom. Velike skupine, ki so prečkale sredozemne, lani so, bile, so bili iz držav podsaharske Afrike, iz držav kot je Nigerija. Zadeva je še slabša zaradi zelo nizko stopnje vračanja, ker ni nadzora na notranjih mejah, kar omogoča migrantom, da si izberejo državo, v kateri lahko gredo in kjer lahko ostanejo. Prav tako pa tudi dublinski mehanizem slabo ali spoh ne deluje. Vse to spodkopava verodostojnost azilnega sistema v očeh davkoplačevalca. To spodbuja več nezakonitih migracij in to je voda na mlin tistim, ki služijo zaradi migracijskih tokov. Prav tako to ogroža prihodnost šengenskega območja. Premeščanje prosilcev za azil je polom in to očitno ni rešitev. Končati moramo izbiro držav za prosilce za zil kot sekundarna gibanja. Države članice bi morali imeti ne samo pravico, temveč tudi obvezo prošnje za zil razglasiti za nedopustne za tiste, ki so prišli iz drugih držav članic. Mednarodna zaščita bi morala biti zagotovljena v prvi državi prihoda. Potrebujemo uskladitev azilnih postopkov, in spremnih pogojev, zato da bomo zmanjšali spodbude za prehod iz ene v drugo državo. Nekateri pozitivni ukrepi v to smer so že bili sprejeti strani komisije. Prav tako je ključnega pomena, da izpostavimo tudi odgovornost prosilcev za azil, dožnost, da sodelujejo in da podajajo pravilne osebne podatke. Hvala lepa. Yeah, Hvala lepa. Torej, še zadnji krok dveh nacionalnih poslancev in enega europoslanca, na to pa bosta odgovorila naša gosta. Gospod Franček iz Slovenije, se upravičujem. Hvala lepa, bom nadaljeval v slovenščini. Že tretje leto poslušamo eh, to razpravo o azilnih sistemih, azilni politiki, begunski tematiki. Jaz sem politik, ampak sem tudi analitičen družboslovec in moram reči, da je to v bistvu ne razprava. Eh, na eni strani imamo države, ki se že celo desetletje ukvarjajo s to problematiko, Italija, izrazit primer, ali pa nekoliko manj, Grčija, Nemčija, Avstrija, Švedska, številnimi izkušnjami, vsakdanjimi eh, izzivi in težavami z vrsto NGO-jev, eh, ki dobro delajo, Eh, na drugi strani imamo eh, države, žal moram kot opozicijski poslanc reči tudi eh, Slovenijo, kjer... Čujem, da prekinjam, angliškega tolmačenja ni, angliškega tolmačenja ni bilo. Se prvi čujem, gospod Trček, ni potrebno začeti znova, lahko samo povzamete, kar ste povedali ali pa naj tolmačim samega sebe. Sem, sem vedel, da bi lahko prišlo do časa. Tako je, torej prosim, lahko začnete znova. Tehnična težava je bila morda krajši povzetek. Can I start again? Ko začnem znova? Uh, Hvala. Začel bom na začetku. Tretje leto poslušamo to razpravo, eh, ker na eni strani imamo <clears throat> države, ki se že desetletje ali nekoliko manj ukvarjajo s tem izzivom. Eh, Italija, Grčija, Nemčija, Avstrija, Švedska, eh, države z izkušnjami, s težavami, z NGO-ji, ki kvalitetno upravljajo svoje delo. Eh, na drugi strani imamo pa neke države, ker v bistvu tega problema resno nimamo in nekako eh, se vedemo, to moram reči, zelo nestrpno, spremamo neko zakonodajo in ko govorimo, da v bistvu kriminaliziramo celo zadevo, mi pozdravljamo, da tudi te ljudi potiskamo v roke organiziranega kriminala, ker je nekako eh, dejstvo in odkrito povedano, jaz neke razprave niti kaj dosti ne vidim tukaj. Ne? In moramo se tudi vprašati, je naloga nas, politikov in političark, da pridemo, se stulimo en in drugi, se vržemo na Facebook in Twitter in eh, nekako gremo naprej. Ne? Vemo, da je to posledica neustreznih politik, ki si jih je šla EU, kakorkoli eh, že obračamo. Eh, in tudi, ko govorimo o terorizmu, ne, jaz sem tudi član nekega odbora za nadzor varnosti obveščevalnih služb, mi vsi vemo, da je večina teroristov v Evropi, evropskih državljanov, na katere smo pozabili v procesih deindustrializacije in v razkroju socialne države. Ne. In mi v bistvu v teh razpravah niti ne pridemo do srčike nekega problema, ne vem, imamo zdaj po vzoru e, Trumpa dejansko tudi zmanjševali neko razvojno pomoč in bom rekel, vsa ta debata se giblje zunaj nekih koridorjev, kjer bi se dejansko morali začeti e, ukvarjati z razlogi. Ne? Ampak ne na način, kot to rada reče desnica, ja, razlogi so tam nekje, pa se nam naj tam uh, rešujejo. Ne? In jaz upam, uh, Vem, da je ta moj današnji prispevek nekoliko moralistični, zame tudi nekoliko pretirano patetičen, ne, ampak mi dejansko moramo najprej priti čez naše lasne sence, pavke samovšečnosti in se v bistvu šele začeti pogovarjati o problematiki. Ker to, kar jaz gledam zadnja tri leta, je v bistvu zgolj uh, neko rahlo pretirano filozofsko tuljenje o solidarnosti na eni strani in na drugi strani v bistvu o, eh, dejansko širjenje neke nestrpnosti, kar je eno in drugo v bistvu neodgovorna politika. Hvala za besedo. Okay. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Finske. Največ dve minute, prosim. Arvoisa puheenjohtaja, työskentelin aikoinani itse. Hvala lepa. 12 let sem delal z prosilci za azil, preden sem postal poslanec in opažam, da večina ljudi, ki je eh, prišla v Evropo, ni, niso bili dejanski begunci v prvem pomenu te besede. To niso bili ljudje, ki so bežali pred vojno, to so bili ljudje, ki so iskali boljšo kakovost življenja in mi za to plačujemo. Torej, ta prvotno prebivalstvo Evrope plačuje za to. Če si pogledamo situacijo na Bližnjem vzhodu, v Afriki in tako dalje, lahko vidimo, da eh, so naše zmogljivosti Eh, za sprejem teh beguncev, eh, da ne omogočajo dolgoročno takšnega gostoljubja. Kar bi morali storiti, je naslednje. Potrebovali bi eh, več informacij o teh v, v državah izvora. Torej, ljudi bi morali obvestiti vnaprej, kaj jih čaka, če bodo šli na pot, kakšne nevarnosti so na poti. In eh, zlasti se je treba osredotočiti na Afriko, ki je eh, glavni vir eh, teh težav. In sedaj smo to prinesli v Evropo. E Hvala lepa. Gospa Vikstrom je naslednja na seznamu in na to gospa Ernst eh, v naslednjem krogu, če se strinjate, Kornelija. Torej, gospa Vikstrom, potem pa bomo dali besedo ministru in komisarju. Hvala lepa, zelo sem vesela, da imamo eh, to izmenjavo z nacionalnimi parlamenti, kot je eh, poročevalec o reformi Dublinske uredbe povedal. Eh, so nekatere stvari samoumevne, ampak vseeno jih eh, velja omeniti. Torej, vse države Evropske unije morajo slediti evropski eh, državljani. Torej, ne moremo enostavno izbirati, katerih, katere zakone bomo spoštovali in katerih ne. Torej, veliko intervencij je bilo namenjeno prostovoljni solidarnosti. Ampak eh, zakaj se to uporablja samo za begunce? Zakaj ne bi te, eh, teh prostovoljnih prispevkov, naprimer, eh, uporabili tudi pri evropskem proračunu ali okoljskih vprašanjih? Zakaj je samo to področje tisto, kjer ljudje lahko enostavno izbirajo, kar jim najbolj o, ustreza. Kaj pa, če bi tudi pri evropskem proračunu lahko enostavno vsaka država izbrala, kaj, koliko bo uložila v evropski proračun in koliko ne, ali to sploh bo storila ali ne. E, to se uporablja eh, za vse politike Evropske unije, razen za begonsko in azilno politiko. Torej, tu pa smo vsi prostovoljni. Eh, zakaj je tako nemogoče, da bi enkrat za vselej vzpostavili Evropsko unijo na področju človekoljubnih dejavnosti, na, po, na področju azila. E, torej, um, bom poskusila biti pri naslednji intervenciji bolj politično korektno. Okay, Hvala lepa, Cecilija. Sedaj pa imamo deset minut za gospoda komisarja in gospoda ministra. Gospod komisar, boste začeli? Hvala lepa. Torej, moram reči, da eh, me nekatera vprašanja malce intrigirajo. Spominjajo me na življenje v nacionalnem parlamentu, <laughs> prej, v moji prejšnji karieri, ampak tu smo v Evropskem parlamentu. In, um, rad bi vprašal vse poslance oziroma prosil bi jih, da presežejo eh, nacionalni okvir. Tega je treba upoštevati, ampak eh, tu smo iz drugih razlogov. Tu je treba najti sintezo, eh, skupni način, kako lahko kot Unija ustrezno odgovorimo na ta izziv. In to je naša naloga, naloga komisije, naloga Evropskega parlamenta. Evropski parlament eh, nas že od začetka močno podpira pri tej politiki. In naj vas spomnim, da smo bili močno nepripravljeni na to krizo, tako države članice kot Evropska unija. Ampak to zdaj več ne drži. Veliko smo naredili v zadnjih letih. Eh, In eh, moramo še naprej delovati eh, združeno, eh, odgovorno, solidarno, to je bilo omenjeno, spošljivo. In solidarnost seveda ni nekaj, kar lahko izbiramo poljubno. In če si pogledamo nacionalno zakonodajo, boste ugotovili, da solidarnost pomeni isto v vseh jezikih. In solidarnost eh, je zelo jasno opredeljena tudi v temeljnih eh, besedilih, v pogodbah. Torej, začel eh, sem s to politično pripombo. Kolegi iz nacionalnih parlamentov obsojajo evropske inštitucije, ki naj ne bi spoštovali evropskih državljanov. To je zelo neodgovorna beseda. To je zelo močna eh, obtožba. Mi smo tu eh, varuhinja pogodb, komisija je varuhinja pogodb in Evropski parlament, evropski poslanci, izvoljeni poslanci eh, skrbijo za to, da se evropska zakonodaja spoštuje. Tu gre za spoštovanje temeljnih pravic in če tudi vi niste bili uh, poslanci v parlamentih, ki so te pogodbe ratificirale, te pogodbe so ratificirane. In eh, pri tem gre za spoštovanje demokracije, spoštovanje socialne kohezije, socialne eh, stabilnosti. Ampak, če želimo to doseči, potem potrebujemo enotne odgovore. Od samega začetka smo bili odločeni, da se bomo o tem pogovarjali. Vi ste nam posredovali sporočilo da potrebujemo evropski odgovor na evropske probleme. In to želimo storiti, ampak tega ne moremo storiti sami. Glavna odgovornost pri uresničevanju eh, pritiče državam članicam, torej vsi skupaj, nacionalne vlade, evropske inštitucije in politične stranke morajo to storiti. Če pa nekdo ne spoštuje državljanov. Potem so to ponavadi populistični glasovi, eh, ki eh, izpodbijajo evropski projekt, ki izpodbijajo evropske vrednote in kot sem povedal v začetku, zato smo tu. In ta pristop kaže na nespoštovanje evropskih državljanov. Spoštovani kolegi, postavili ste konkretna vprašanja v zvezi z vprašanjem, današnjo temo in naj začnem z odgovori na vprašanje polskega poslanca. Naj še enkrat povem, da ne smemo mešati terorizma in pa e, imigracij. Samo enkrat je prišlo do napada, ki ga je povzročil nezakonit priseljenec in to je bilo v Nemčiji. Vsi ostali teroristi pa so bili državljani. In to je tudi vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. To so sinovi in hčere ljudi, ki so prišli v Evropo pred 40 leti. To je odgovor, ki ga iščemo. Kako smo te ljudi integrirali? Torej, sam sem odgovoren tako za vprašanja priseljencev, beguncev, kot za notranje zadeve. In to je zelo težka naloga. Percepcija je ta, da so priseljenci potencijalni teroristi, ampak to je treba izkoreniniti iz našega mišljenja. Moramo uh, za tiste ljudi, ki jih bomo sprejeli v Evropo, ustvariti tudi uh, gostoljubno okolje. Torej, 1,2 milijona ljudi je prišlo, je prečkalo naše meje, je prišlo v Evropo, ampak sedaj tudi zahvaljujoč vam eh, imamo veliko boljšo zaščito, varstvo na zonalnih mejah. Imamo obalno in mejno stražo in tisti, ki sedaj prihajajo v Evropo, eh, so ustrezno registrirani, imamo njihove prsne otise in vemo, kdo so. Torej, potrebujemo eh, varnost, potrebujemo pa tudi pomoč tem beguncem. Oboje gre z roko v roki. In lahko vam zagotovim, da integracija priseljencev ne bo izvedena na račun naše varnosti in zato smo okrepili varstvo zunanjih meja in eh, upravljanje zunanjimi mejami. Okrepili smo eh, preglede vseh migrantov, ki so sedaj eh, v celoti identificirani, ko pridejo. Torej, Evropa naj bi tu usiljevala neke ukrepe in odločitve, s katerimi se ne strinjate. Ampak to ne drži. Komisija je podala predlog reform pravil na področju azila. Ampak države članice so tiste, ki se bodo skupaj, skupaj z Evropskim parlamentom odločile o tem, ali to sprejmejo ali ne. To je sedanja situacija. Gospa Gomes je govorila o um, mladoletnih jih brez spremstva. Predlog komisije eh, želi okrepiti postopkovna jamstva za ranljive osebe. In najboljši interes otroka bo za nas še vedno prva prioriteta. Posebni postopek, naprimer pospešen eh, postopek eh, na meji, se lahko uporablja samo za uh, Eh, mladoletnike brez spremstva in to samo v omejenih in upravičenih okoliščinah. Naš predlog glede pogojev sprejema se želi boriti prav proti tem sekundarnim eh, premikom in želi zagotoviti eh, boljšo uskladitev med nacionalnimi sistemi in evropskim sistemom. In to je naš cilj. Strinjam se z gospod Fajon. To sem povedal tudi že na drugih eh, sejah parlamenta. Moramo biti bolj ambiciozni. Za mladoletnike, eh, za mladoletnike brez spremstva, kot sem povedal. Imeli smo v mesecu novembru zelo plodno razpravo in tudi glede um, pogrešanih otrok v Malti in tam ste bili tudi prisotni. Sedaj delamo na eh, follow-upu vseh teh konferenc, zato da bomo identificirali tiste ukrepe, ki bodo državam članicam omogočile boljše upravljanje z vedno večjimi eh, pritoki eh, teh mladoletnikov. Na to, glede rezultatov. Torej, eh, pred letom in eh, pol eh, smo vzpostavili mehanizem prerasporeditve 160 tisoč migrantov, ampak rezultati so bili zelo slabi, veste. In to relokacijo je treba tudi uresničiti. Države članice morajo spoštovati svoje zaveze. Kajti spomnimo se, pred letom in pol je bila ta odločitev sprejeta soglasno v Luksemburgu in sedaj jo je treba izvesti vsi priseljenci, ponavljam, vsi priseljenci uh, iz, v Grčiji ali v Italiji, eh, ki jih lahko prerasporedimo v druge države, morajo biti prerasporejeni do septembra. Vse države so se s tem strinjale. Glede vprašanja, eh, Poslanke Češkega parlamenta v zvezi z začasnim varstvom nismo predlagali implementacije tega, zato ker uh, imamo tu drugačen pristop. Torej, mi uh, nudimo zaščito samo splošnim beguncem, In to uh, so ljudje, ki jih identificiramo že na meji uh, in um, s tem se zdaj ukvarjajo. Torej, veste, da so se številke močno znižale in uh, večina ljudi, ki tvega svoje življenja, večina ljudi, ki pride na ta način, uh, so nezakoniti priseljenci in te se takoj pregleda, ko pridejo. Torej, vem, da situacija še ni idealna, ampak veliko smo že naredili. Torej, situacija je sedaj pod nadzorom. Ampak vse države članice morajo vedeti, da je to tudi njihova dolžnost. Zelo preprosto je kritizirati Brusel. Vsi smo v Bruslu. Vsi smo del tega evropskega sistema. In to um, obtoževanje med državami članicami in političnimi strankami, s tem je treba takoj končati, kajti ali bomo skupaj uspeli ali pa bomo vsi skupaj odgovorni v prihodnosti, če bo evropski projekt postavljen pod vprašaj ali ogrožen. Kajti naša dožnost je, kot sem povedal na začetku, da eh, zaščitimo in ohranimo vrednote, načela in pa politike, ki smo jih eh, oblikovali v odgovor na ta fenomen. Nekateri eh, menijo, da bo gospodarska kriza tista, ki bo ogrezila Evropsko unijo, ampak dejansko Če bo do tega prišlo, bo za to krivo upravljanje z begonsko krizo, zato ker to temeli na vrednotah in principih, na katerih je bila izgrajena Evropska unija. Much, Najlepša hvala. Mislim, da ste resnično opravili največji delež tega dela in da ste odgovorili na vprašanja. Nažalost, je čas omejen. Vaša naloga, Karmelo, je, da odgovorite na vprašanje. Prosim, da se držite omite časa. Skušal bom čim bolj strniti moje odgovore. Biti jedrnat. Države članice morajo razumeti, da so migracije izziv za vse države članice. Dobil sem občutek, da smo v zadnjih letih mesecih to presegli. Vendar ne, še vedno se to postala pod vprašaj. Kar pomeni, da se moramo dogovoriti, za kar sem mislil, da smo se že dogovorili, da morajo vse države članice sprejeti svoj delež odgovornosti, zato da se skupaj lahko soočimo z, z krizo in problemom migracije. Države članice ne morejo same odločati, kdaj in kako bodo sprejeli odgovornost. To moramo storiti skupaj. To je eden od bistvenih zadev, kako upravljamo z migracijami iz notranjega in zunanjega vidika. Mislim, da smo danes slišali različne ideje, različne vidike, kar je ravno tako simptomatično za težave, s katerimi se soočamo v samem svetu mogoče so mm, bili nekateri eh, zelo mm, barviti in raznoliki, v slikoviti v svojih izjavah in komisar je na pravi način odgovoril tudi na ta vprašanja. V naših rokah pa je, da se čim bolj potrudimo za napredek in dosežek, vendar pa to ni samo odvisno od predsedstva ampak od vseh držav članicah. Vseh držav članic. Solidarnost. Solidarnost je ključna beseda, vendar pa je to treba izvajati tudi v praksi. Solidarnosti ne moremo poljubno izbirati, kot so nekateri dejali. In dogovoriti se moramo glede tega, da moramo vsi skupaj izkazovati solidarnost. To moramo storiti vsi skupaj. Torej, sprašujem se, kako lahko sprememo solidarnost na prostovoljni ravni, če se moramo s tem soočati skupaj. Gospa Fajon je dejala, da moramo biti bolj ambiciozni. Verjetno je to res. Vendar pa se sprašujem, kako smo lahko bolj ambiciozni, če imamo to, kar imamo v rokah že nekaj, kar predstavlja težavo za doseganje konsenza. Kako lahko dosežemo konsens v prihodnosti, če bomo še bolj ambiciozni in velikopotezni glede naših predlogov? Strinjam se z gospodom komisarjem, ko pravi, da mladoletniki brez spremstva in osebe s posebnimi potrebami potrebujejo še posebno pozornost in sensestri, glede tega se strinjam tudi z gospod Gomeš. Presedstvo ta vprašanja obravnava kot ključni element. In te elemente najdemo v vsaj štirih predlogih, o katerih razpravljamo. Lahko vam zagotovim, da imamo to vedno pred očmi, torej mladoletne osebe brez spremstva in osebe s posebnimi potrebami. Še naprej si bomo prizadevali za to. Želimo tudi doseči skupni standard glede skrbništva. In še nekaj v zvezi z mehanizmom za premestitve. To je vprašanje, ki zelo zanima naše državljane. Na podlagi tega ocenijo našo verodostojnost, ker se odločamo in potem se tega držimo ali pa ne. Leta 2016 smo se odločili za 160 tisoč premestitev, vendar pa smo vzegli samo 20 tisoč. Torej, države članice so se obvezale leta 2015 in tega se moramo držati gospod komisar, lahko opozorimo države članice, ki so zelo počasi začele s postopkom premestitev iz Italije in Grčije, da pospešijo te postopke. Ko gre za sekundarna gibanja, tudi to je vprašanje, o katerem razpravljamo. Te možnosti želimo omejiti in zmanjšati. Tudi to vprašanje najdete v predlogih, ki jih obravnavamo v predsedstvu. Za konec mi prosim, da volite, gospod predsednik, da omenim še izzive, s katerimi se soočamo. Teh je nešteto. Gre za vprašanje izvornih držav, tranzitnih držav. Gospa Gomeš je omenila tukaj tudi Libijo. o kateri smo veliko razpravljali 3. februarja na Malti, svetu in predsedniki držav in vlad so podali deklaracijo v zvezi z Libijo. Od tisočih je 180 priseljencev prišlo iz Libije. Sodelovati moramo z libijskimi oblastmi in pomagati Libijo, da postane delujoča država. Res je, da imamo tudi izziv nadzora nad zunanimi mejami. Videli ste, da smo izboljšali zaščito in varovanje naših zunanih meja. Vendar pa se moramo posvetiti tudi notranjim vidikom migracij in mogoče nam tukaj ni najbolj uspelo. Premestitev je tudi vprašanje notranjega vidika in solidarnost in dablinska reforma sta najpomembnejši področji, ki jih moramo obravnavati. In to ni najlažja razprava samo za ponazoritev, januarja smo spostavili dialog z vsemi državami članicami in skušali smo izboljšati dokument, ki ga je pripravilo slovaško predsedstvo v času predsedovanja. Obstaja še veliko drugih vprašanj, za katere nimam časa da se spuščam v podrobnosti, vendar pa so to najpomembnejša vprašanja, najpomembnejši izzivi, s katerimi se bomo morali skupaj soočati in spoprijeti. Upam, da do konca predsedstva. Najlepša hvala, gospod predsednik. Malta zelo dobro pozna besedo solidarnost. To je omenil tudi gospod komisar. Vi se soočate z dosti večjim pritiskom kot katerakoli druga evropska država članica. Sedaj gremo na drugo sejo. Prosim, da ohranite vašo energijo tudi za to sejo. Govorili bomo o zagotavljanju dostopa do azila in pravični porazdelitvi prosilcev za azil. V odboru Libe poteka zelo zdrava razprava o tem, in to je okvir za odkritost. Člani odbora Libe smo zelo navajeni na odkrit način pogovora. Zelo dobro poznamo realnost v državah članica. V tem duhu mi je veliko čast, da zaprosim. Cecilijo Wikstrom, da nadaljuje s predsedovanjem, ker je pristojna za to področje. Prosim, da ostanete tukaj tudi za to razpravo. colleagues, we'll be starting right away, so please uh, don't... Spoštovani kolegi, takoj bomo začeli, zato prosim, da ne odhajate nikamor. Dear colleagues, please be seated. Spoštovani kolegi, prosim, da se usedete, da lahko začnemo z našo drugo sejo. Rada bi vam podala nekaj tehničnih podatkov. V dvorani ASP1G1 imate dvorano za poslušanje, kjer lahko poslušate današnjo sejo, če nimate prostora. Naj začnemo. Veliko čas mi je, da vas lahko pozdravim na medparlamentarno srečanje o tretji reformi Evropskega skupnega zilnega sistema. Kot veste, je revizija davljinske uredbe eh, temeljni del te reforme. In za vse evropske poslance je to zelo pomembno, zato da delo opravimo na prav način, glede na to, da ni dolgo tega, ko smo opravili uradno reformo leta 2015. Tokrat moramo stvari narediti in storiti pravilno, da bomo dobili dolgotrajno zakonodajo. Dogodki leta 2015 so pokazali, da je Dublinsko reformo, redbo treba reformirati. Zakaj? Zaradi tega, ker je enostavno propadla. Sedaj moramo upoštevati tudi to, kar smo slišali v prejšnji seji in to je, da okrepimo zaupanje državljanov Evropske unije v azilni sistem, da okrepimo zaupanje prosilcev za mednarodno zaščito in da gradimo naprej na podlagi zaupanja med državami članicami treba je sprejeti določbe, ki bodo pravične, jasne, ki jih bomo lahko izvajali in spoštovali. Kot sem že podala v obrazložitvi mojega poročila o danenski reformi, se je Evropa znašla na, na križišču. Zato, da stvari storimo prav, moramo misliti drugače in sprijeti drugačen vidik. Ne moremo več delati na podlagi razvodenih in razvodenelih eh, kompromisov in dogovorov. V prihodnosti moramo takšne stvari preprečiti. To smo skušali narediti in nam ni uspelo. Slišali smo že premestitev 160 tisoč oseb iz Italije in Grčije. Ta okrep ni bil uspešen, vendar pa je šlo za odziv na krizo. Sedaj moramo že vsega začetka stvari delati na prav način. Prisluhnila sem vsem, ki so govorili o davljanskem sistemu, kaj od njega pričakujemo, da na hiter način eh, ugotovimo, katera država članica je pristojna za postopek za dodeljevanje mednarodne zaščite in da zagotovimo učinkovit postopek za prošnjo za azil. Treba je zagotoviti tudi hitro delujoč sistem, da se vse države članice lahko odzovejo na krizno situacijo. V mojem priporočilu poročilu lahko najdete predloge in priporočila, kako lahko to dosežemo. Vendar pa se nahajamo na začetku postopka in kolegi iz vseh političnih skupin bodo imeli čas za pripravo predlogov sprememb na moje besedilo. Vaši današnji prispevki so ravno tako zelo dobrodošli in jih bomo upoštevali pri našem delu. Popolnoma sem prepričana, da se s tem izzivom lahko soočimo samo z okrepljenim sodelovanjem. Čas je, da prilezemo iz naših jarkov in da pogledamo, kakšno je stanje, kaj ti gre za stanje, v katerem mora vsaka država šanca prevzeti svoj delež odgovornosti. Pred razpravo naj vas opozorim, kar je že razložil gospod Moraes, da bomo razpravo organizirali takole. Besedo dobita poslance nacionalnih parlamentov in en poslanec Evropskega parlamenta, dokler ne pridemo do konca seznamo. Kdo želi spregovoriti, naj nam to prosim nakaže in izpolni obrazec, ki smo jih razdelili. Te potem prosim predajte osebju dvorane. Beseda bomo dodelili na podlagi časa prijetja obrazcev. Glede na število prošen za besedo, bomo mogoče morali omejiti čas za govor, zato da bodo vsi prišli na vrsto dobili boste približno dve minuti za govor, vendar pa se bomo na to vrnili kasneje. Preden pridemo, pridemo na razpravo, naj vas opozorim na strokovnjake, ki jih imamo tukaj, ki so prispevali v pripravi mojega poročila. Torej, prva je gospa Magenis in predstavnica Združenih narodov. Oh. Osredotočili se bomo na zagotavljanje dostopa do azila in pravično porazdelitev prosilcev za azil v Evropski uniji na podlagi solidarnosti. Gospa Dahne, kje bo potem govorila tudi o amortiziranem sistemu za nadaljevanje azila? Dobrodošli, moj dragi prijatelj. Gospa Magenis je prva, ki ima besedo. Deset minut, izvolite. Najlepša hvala, gospa Wikström, za uvodno izjavo. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu in nacionalnim eh, parlamentom za to, da ste prišli na današnjo razpravo o tretji reformi Evropskega azilnega sistema. Evropski parlament in gospa Vikstrom, ki vodi ta postopek, pozivata k večji stopni solidarnosti v okviru Evropskega azilnega sistema in Dablinskega sistema. Evropski parlament bo še v prihodnosti odigral pomembno vlogo v nadaljnih razpravah. Veselim se že sodelovanja z vami in gospod Vikstrom. Nacionalni parlamenti ravno tako igrajo pomembno vlogo pri vodenju in oblikovanju stališča držav članic in da zagotavljajo pravilno izvajanje in tvrševanje evropske zakonodaje na nacionalni ravni. Zadnje čas smo videli veliko pomakljivosti glede tega. Današnja razprava se osredotoča na notranji azilni sistem v Evropski uniji. V diskurzu, ki prevladuje, se veliko krat osredotočamo na zunanje vidike pri upravljanju migracij in zaščite ne osredotočamo se dovolj na upravljanje z azilnim sistemom znotraj Evropske unije. Zato se veselim, da se danes eh, osredotočamo na to. Želimo okrepiti zaupanje z boljšim upravljanjem in sodelovanjem. To so predlogi, ki jih je visoki komisarjat za begunce predlagal tukaj lansko leto. Gre za sklop predlogov za Evropsko unijo. Rada bi se osredotočila tudi na pomankljivosti obstoječega danskega sistema. In tiste, ki smo izpostavili v študiji o delovanju Gavlinske uredbe. Verjetno se vsi zavedamo tega, da obstajajo težave glede izvajanja te uredbe. Ne bi se preveč zadrževala glede statističnih podatkov, vendar pa je treba vedeti, da je leta 2015 bilo premeščenih 13.348 oseb. Torej imamo sistem, kjer države članice pošiljajo zahteve v drugo državo članice, samo 10 odstotkov oseb pa se potem premesti. Leta 2015 smo videli tudi, da je hm, poraslo število uporabe klauzule o soverenosti in vsega. To je bil pristop, ki ga je zavzela Nemčija leta 2016. Več kot 11600 prosilcev za azil je lahko ostalo v državi za obravnavo in da jih eh, niso premestili naprej s tem, ko je država članica uporabila to klauzula. Naš predlog je, da odpravimo to možnost. Glede naših priporočil Naša priporočila se predvsem nahajajo na sistem Evropske unije, ki temeli na konkretnih predlogih za sodelovanje in skupni element v naših priporočilih je solidarnost in da se naučimo iz, iz dogodkov leta 2015. Osredotočamo se na štiri ključne teme in področja in vključujemo tudi varne in pravne in zakonite poti. Želimo podpreti Evropsko unijo pri delu in tudi za humanitarne koridorje. Da se odzovemo na prihodnje valove migrantov, se moramo pripraviti. Evropska unija potrebuje azilni sistem, ki zagotovi dostop do našega ozemlja, na tem tudi naš predlog, in da integriramo begunce v naše skupnosti. Torej, cilj naše razprave je osredotočanje na naše predloge, to, da gradimo azilni sistem na solidarnosti. Torej imamo tretji protokol in to je, da vzpostavimo sistem za registracijo, da se registrira in zabeleži vse, ki pridejo v Evropsko unijo in da tisti, ki potrebujejo mednarodno zaščito, to lahko dobijo hitro. Tako bomo gradili na zaupanju evropskih državljanov in beguncev, kar je bilo sedaj eh, eh, oškodovano zaradi zelo dogotranih postopkov. Videli smo tudi napredek pri zbiranju prstnih odtisov, vendar pa nimamo še enotnega postopka za registracijo v Evropski uniji drugič tem, da gradimo na podlagi predlogov Evropske komisije, smo pripravili drugačen predlog in priporočilo glede dublinske reforme. Sedaj imamo obvezne postopke za sprejem, ki bi jih morale spoštovati vse države članice, da ocenijo, če je prosilec za azil lahko sprejet v države članici. Vemo, da obstaja različni vidiki glede tega tukaj tudi v Evropskem parlamentu, vendar pa je to predlog komisije. Po našem mnenju bi tisti, ki pridajo v Evropsko unijo, morali biti sprejeti na ozemlje Evropske unije in da se njihov primer obravnava na podlagi njihovih, um, njihovega izpolnjevanja kriterijev in da se zato povežemo z evropskimi agencijami, da bi ta sistem eh, deloval. Videli smo postopke za sprejetje, ko so prosilce vrnili v tretje države, ki naj bi bile varne. Te metode so zelo komplicirane in zahtevajo obstoj varnih držav v soseščini Evropske unije. Naš predlog je, da okrepimo azilne sisteme v varnih tretjih državah, da pa istočasno Evropska unija še naprej sprejema prosilce in da se obravnava vsak primer posamezno. Treba je zagotoviti dostop do zaščite. Tisti, ki pa zaščite ne potrebujejo in da nimajo nobenega razloga za to, da ostanejo, moramo omogočiti prosto voljno vračanje. Torej, zagotoviti moramo sistem, ki bo zagotovil zaščito za tiste, ki to potrebujejo in vračanje tistih, ki tega ne potrebuje. Imamo tudi tri praktična priporočila za sistem in mehanizem premestitev in da premestitve deluje. Videli smo, kakšne so težave glede premestitev in kako zelo eh, malo jih je bilo premeščenih, da nismo dosegli cilja 160 tisoč premestitev. Imamo priporočila za to, da bi ta sistem bolje deloval, potrebujemo več prizadevanj držav članic, sodelovanje z agencijami in predlagali bi tudi, hm, da glede na to, da je rok zelo k malo, septembra, torej, da če teh 160 tisoč ne premestimo do tega roka, kaj lahko storimo za ta program, da bo prišlo do premestitev. Poleg tega je treba zagotoviti tudi združevanje družin v okviru predloge, da, predloga dablinske reforme. Bi postopek potekal, preden se preveri, če ima kdo pravico do združitve družin. Torej, najprej je treba pregledati, če ima kdo že družino, ko pride recimo v Grčijo in preden se sproži postopek azila. Združevanje družin in postopek združevanja mora postati prednostnega pomena v prihodnosti in tudi v dablinskem režimu. podatkov za leto 2015 še nimamo. Leta 2014 pa je samo nič celih tri odstotka prošen bilo odobrenih na podlagi združitve družin. Potrebujemo storiti dosti več, da družine združimo. To ni samo v interesu ranljivih čla, družinskih članov, žensk in otrok, ampak da sistem dobro deluje. Združitev družin je eden od najpomembnejših razlogov, zakaj se ljudje odločijo za potovanje v Evropsko unijo. Pripravili smo predloge tudi o. Uh, mehanizmov za porazdeljevanje naše predloge lahko vidite na dokumentu, ki smo ga objavili na spletu. Po našem mnenju bi ta sistem moral dati prednost družitvi družin in da mehanizem sprožimo, ko se prekorači prak v državah članicah, ko se ugotovi, da je prošen za azil preveč. In da se prošen, ki tistih, ki ne spolnjujejo kriterijev, ne obravnava in ne premesti v drugi državčanci, ampak da se jih hitro obravnava v državi članici. Tiste, ki pa zaščito potrebujejo, pa je treba čim prej premestiti. Nimamo še dovolj podatkov v državah članicah, vendar pa se je treba potruditi za to, da ne bomo podvajali pregledov. Veliko prošen se obravnava v Grčiji in Italiji, potem se prosilca premesti in tam se zopet začne z ponovno obravnavo njegove prošnje. Za konec bi radi tudi pozvali k ukrepu glede mladoletnikov brez spremstva naš mehanizem za premestitev se mora osredotočiti predvsem na te osebe. Veliko krat vidimo, da se na hitro odloča glede tega. Torej, osredotočiti se moramo na najbolj ranljive in tega do sedaj nismo videli. Tudi glede tega smo pripravili nekaj priporočil tudi v dokumentu o varnih poteh, ki smo ga pripravili v Ženevi. Treba je zagotoviti to, da se spoštuje koristi in upošteva interese mladoletnih oseb. Veliko krati se te osebe uravnava v istem postopku za azil, vendar pa se je treba sredotošiti na čim hitrejše reševanje primerov mladoletnih in da se jih poskuša čim v večji meri združiti z družino. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Polet. Not, not no no worries, no se prevečujem, da nisem dobro izgovorila vašega imena, že leta se poznava, pa ste me vseeno presenetili. Sedaj pa presenetite še vse druge. Hvala lepa, gospod Vikström. Hvala lepa organizatorjem tega dogodka za vabilo predstavljam EKRE, Evropski svet za begunce in izgnance. To je omrežje 97 organizacij civilne družbe v 38 državah članicah, večina naših članov je v državah članicah, imamo pa tudi člane izven Evropske unije. Vprašanje dostopa do azila in pravično porazdelitev prosilcev za azil v EU, to je zelo kontroverzna tema in vodi do veliko razprav. Mislim, da če lahko karkoli rečemo, so, je, da so dogodki iz leta 2015 in 2016 pokazali, da dublinski sistem ni deloval. Tukaj bom manj politično korekten. Še enkrat se je pokazalo, da obstajajo strukturne napake v sistemu. In zato resnično potrebujemo temeljito reformo sistema in ponovno premislek podlage, na kateri ta sistem temelji. V tem smislu smo nekoliko razočarani zaradi pomankanja ambicij v predlogu komisije, kar se tiče spremembe temeljih načel v dublinskem sistemu. Namesto tega vidimo sedaj sistem, ki temelji na logiki koercije in sankcij, zato da bi sistem deloval. Mislim pa, da to ne bo delovalo. O tem omizju bi se rad osredotočil na, na dve pomembni vprašanji. Sofi je o tem že govorila, vendar pa morda bi izpostavil še nekaj dodatnih vidikov. In sicer predlog komisije za izključitev prosilcev za azil iz varnih držav, kjer bi lahko uporabili koncept varne države ali kar bi lahko predstavljalo nevarnost za javno varnost po dublinskem sistemu. To je tako imenovani novi predlog, ki je v členu 3, 3 in 3, 5 predloga. In potem bi rad spregovoril še o korektivnem mehanizmu razporeditve in o težavah, ki jih vidimo pri tem. Pozabil sem omeniti, da smo seveda pripravili tudi predvsej obširno analizo predloga z zelo podrobnimi priporočili za spremembo formulacije v predlogu komisije. Seveda pa nimam dovolj časa, da bi šel v podrobnosti. Rad pa bi torej izpostavil samo nekaj vidikov kot sem že dejal. Najprej, kar se tiče člena 3.3. Kar se tiče člena 3.3 predloga komisije. Preden vidimo, katera država je odgovorna, mora prva država, tam, kjer je bila prošnja vložena, ugotoviti, ali je prošnja dopustna ali nedopustna na podlagi varne države in ali se lahko to pregleda po pospešenem postopku, kajti prosilec prihaja iz varne države države, ki je na skupnem seznamu EU. To utemeljuje predlog, da prosilcev za azil, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, ne bi premeščali med državami in članicami. V tem smislu predlog komisije pravi, da je država prvega prihoda, to je v veliko primerjih država, ki je na zunanjih mejah Evropske unije, postala odgovorna za obdelavo prašne za azil. Mislimo, da je takšna premisa problematična. Tako, kar se tiče vidika zaščite, kot tudi vidika učinkovitosti in solidarnosti. Sofi je že omenila dejstvo, da to ustvarja še eno raven zapletenosti celotnega sistema. Preden uporabimo Dublin, moramo najprej uporabiti ta koncept nedopustnosti. to sproža kar nekaj resnih pomislekov, kar se tiče pravice do združevanja družin. To je postavila tudi Sofi. To je v 8. členu listine o temeljnih človekovih pravicah. In po predlogu komisije bi torej države članice prvega prihoda morale uporabiti te nove koncepte, preden bi uporabile odgovornostne kriterije, ki vključujejo tudi določbe za združevanje družin. Zaradi dejstva, da je sam koncept varne države sedaj znižal prak za kriterije, ko ocenjujemo države po tem, ali je varna ali ne, kar se postopkovnih določb tiče, potem se nam zdi, da bi lahko bilo veliko prosilcev za azil, ki prihajajo v EU in bi ne imeli možnosti, da bi jih združili z družinskimi člani, ki so že vojne v držav članice Evropske unije. In to se že predlaga, to se že predstavlja kot del akcijskega načrta, ki ga je pripravila komisija z Grčijo, zato da bi pospešili določbe med EU in Turčijo. Ta pristop bi tudi zelo spodkopal načelo solidarnosti. Izboljšava solidarnosti med državami članicami pa je eden glavnih ciljev reforme. Koncept varne države je postal obvezujoč za države članice in pragovi za kateri bi bili nižji. In ta, to pravilo bi potem ustvarjalo nesorazmerne pritiske na države članice, ki so na znanih mejah Evropske unije. To bi potem pomenilo še nekaj, še ena pomembna sprememba v tem predlogu komisije in ta je, da je odgovornost za prosilce za azil sedaj interna. Ne gre več za to, da bi potem, ko država članica postane odgovorna za prosilca za azil, te odgovornosti ne more več prenesti na drugo državo. Po trenutni zakonodaji ta odgovornost zapade po določenem času. Ali pa tudi, če prosilec za azil zapusti ozemlje države članice za več kot tri mesece. To je sedaj črtano v predlogu komisije. Mislimo, da bi lahko to imelo čudne učinke kajti potem bi države članice, večinoma na zunanjih mejah Evropske unije, postale odgovorne za vse te primere. Prav tako bi potem bile odgovorne tudi za vračanje teh oseb, ki morda ne potrebujejo mednarodne zaščite. Zato menimo, da bi to lahko imelo neprijetne učinke, kajti to bi lahko bila spodbuda za te države članice, da ne izpolnjujejo obvez, polne registracije, jemanja prstnih otisov in tako dalje. Teh migrantov, ker vedo, da če bodo to storile, bodo postale odgovorne za te prosilce za azil zavedno, tako rekoč. Zato podpiramo pristop poročevalke gospe Wikström pri dablijskem dosjeju, da bi se torej znebili tega predloga in bi enostavno ohranili trenutni položaj. Potem pa korektivni mehanizem za porazdelitev prosilcev za azil v trenutnem dublinskem sistemu ni pravega solidarnostnega mehanizma in pravih solidarnih ukrepov. In to je ena glavnih napak celotnega sistema. Zato menimo, da je potrebno vključiti solidarnostne mehanizme v uredbo. Vseeno pa mislimo, da je to, kar je predlagala komisija, precej skromno in verjetno ne bo zadovoljivo. Ne bomo mogli govoriti o pravi solidarnosti. Torej, na kratko naj pozamem. Sistem bi naj pomagal tistim državam, ki imajo preveč prosilcev za azil, za katere so odgovorni. Sistem bi naj deloval po referenčni schemi, ki upošteva dva kriterija, velikost države in BDP, enako vredno in tako bi torej najbolj sorazmerno porazdelili prosilce za azil. Mehanizem bi se sprožil samo, če bi država bila na 150 odstotkov referenčne vrednosti. In če je v drugih državah ta prak še nedosežen. To bi bil samodejni sistem, ko bi si ogledali število prejetih migrantov in število migrantov, ki smo jih preselili. Prepoznali smo torej kar nekaj napak pri tem. Pomemben vidik je, da bi solidarnostni mehanizem tekel sporedno z uporabo in izvedbo Dublinske uredbe. Če se država članica torej sooča z nesorazmernim pritiskom na svoj azilni sistem, in če korektivni mehanizem za prostitutev procesov za azil se sproži, bi še vseeno dobili transferje iz drugih držav članic na podlagi običajnih davljskih kriterijev. To bi potem vodilo do precej absurdnih razmer, ko bi država članica, ki pravzaprav pridobiva zaradi mehanizma in solidarnosti na stranska vrata, tako rekoč dobila še več prosilcev za azil, čeprav je že bilo rečeno, da je ta država pod pritiskom. To bi bilo absurdno tako, da specifično priporočamo, da bi imeli povezavo, ko bi prenehali z dublinskimi transferi, če se ta sistem uporablja. Potem pa drugič, prak 150 odstotkov, mislimo, da je to predvsej poljubno in ni prav logično z vidika sistema, ki bi naj pomagal državam članicam, ki so pa pod prav posebno velikim pritiskom. Če država članica ne more poskrbeti za prosilce za azil, s katerimi se soočajo, če jih imajo preveč, potem bi seveda ta sistem se moral sprožiti. In zato menimo, da bi moral biti prag pri 100 in 150 odstotkih. Četrtič, prav tako se bojimo, da bi korektivni mehanizem za pravično porazdelitev prosilcev za azil prinesel nestrezno solidarnost. Prosilci za azil, za katere velja konceptualne države in ki predstavljajo nevarnost za javni mir, so izključeni iz tega obsega korektivnega mehanizma. Edina na to, da bi potem imeli niže standarde na sistematičen način, pri konceptovane države bi to lahko izuzelo kar precej posilstvo za azil iz mehanizma za porazdelitev. In to bi potem pomenilo, da države članice, ki so pod pritiskom, ne bi bile razbremenjene dejstva ali zelo malo razbremenjene. Skrbi nas tudi, da bi ta sistem potem spodbujal tudi večkratni transfer migrantov. Kaj ti v državo, kjer je premeščen migrant, potem za državo, v katero premoščen migrant se zgodba še ne konča. Potem je potrebno tu opredeliti še druge vidike, tudi finančne in je to predvsej torej bremena tudi za te države članice, ravno nasprotjo z reformo. Tukaj se bom stavil, kaj ti predolg sem že bil. Se prevečujem. This... Ja, ja, zdi se, da kar vsi presegate čas danes do povdne tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, Chris, za tvoj prispevek. Sedaj pa razprava. Preden pa to storim, naj povem, da je čas omejen. Samo do 12.30 imamo na voljo tolmačenje, tako da moramo do takrat končati. Seznam govornikov je zelo dolg, prosim, da se omejite na minuto in pol. Ja, se strinjamo, odlično. Najprej naj dobi besedo Anastasija Kristodopolu, tretja podpredsednica Grškega parlamenta in članica Grške delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa gospa predsedujoča, za to, da ste mi dali besedo in priložnost, da izrazim svoje mnenje. Prihajam iz Grčije. Bila sem ministrica za migransko politiko leta 2015, ko smo imeli največjo migransko krizo, prav tako pa sem tudi odvetnica. In veliko vprašanj ki so povezani z mednarodnim pravim migracijami, poznam. Kar se tiče voda, pa naj povem, da smo v zelo težavnih časih za mednarodno pravo. Kaj ti? Ko kdaj kaj sprejmemo, v dobrih časih je vse lepo in prav. Ko pa seveda smo v bolj konzervativnem, kriznem vzdušju, so stvari drugačne. Če si pogledamo zakone, ki jih omenjamo, potem se nacionalizmi vedno pojavijo v težjih časih. Ravno zato je pomembno, da namenjamo več pozornosti v takih časih oblikovanju zakonov. Kajti ravno v takih okoliščinah moramo biti najboljši. Takrat, seveda, potrebujemo včasih tudi kakšne izjeme za pravila. In to seveda pomeni, da ko se uveljavljajo te izjeme, jih potem tudi dejansko, de facto regulariziramo. Ženevska konvencija dejansko ne dovoljuje nobenih vrzeli. In to je tisto najpomembnejše, kar si moramo zapomniti kot eh, nacionalni poslanci ali evropski poslanci. Druga točka, ki je pomembna, je, da imamo Dublin 3, imamo šengenski sistem, vendar pa, če si pogledamo velik imigracijski tok iz leta 2015, potem lahko vidimo, da ta zakonodaja ni zadoščala. Kaj ti tokovi, ljudi, ki so bežali pred vojnami, pred smrtjo, pred brezupom, je pomenilo, da ni bilo možno izvajati vseh teh določb. Vse, kar se je dogajalo leta 2015, je torej bil poskus uporabe in uveljavitve eh, ženevske konvencije, kajti vse družbe so poskušale izkazati svojo solidarnost in ponuditi humanitarno pomoč tistim, ki so bežali pred vojnami. Vendar pa se druge pogodbe Tudi ženevska konvencija z izjemami in možnostmi izogiba, kot sta Schengen in Dublin, pa se niso uporabljale. Zakaj? Zato, ker je število bilo previsoko. Število prosilcev za azil je bilo tako visoko, da to enostavno ni bilo možno. Ti trpeči ljudje so preobremenili sistem. Če sedaj gledamo nazaj, lahko rečemo, da je bilo konkretno storjeno zelo malo. In sedaj govorimo o tem, da želimo spremeniti Dublin, želimo pripraviti bolj zapleteno rešitev, bolj zapleten mehanizem, ne da bi pravzaprav sploh vedeli, kako se soočiti s tem in ali bo sploh prišlo še do takšnega migranskega toka. Samo dve minuti ste imeli prekinja predsedujoča. Mislila sem, da, boste, da imam deset minut. Prosim, zaključite v minuti. Ne, mislila sem, da imam deset minut, zato sem pa tukaj zgoraj. Če bom spodaj, bom imela dve minuti. Tukaj pa imam deset minut. Prosim, zavedajte se, da sedaj jemljete besedo vašim kolegom. It's It's Ne, na programu piše dve minuti, pravi predsedujoča. Deset minut, pravi govornica. Deset minut je zapisano na programu. Da, ampak ker smo bili pozni, že s prejšnjim omizjem, smo morali vse skupaj skrajšati. Ja. Ok. You must. Uh, ok. Ok, let's try, let's try again. Torej, poskusimo še enkrat. Pet minut vam še dam. Štiri, štiri minute še. In to je to. Torej, hvala lepa, kot sem dejala. Če si pogledamo, kaj se je dogajalo in če dobimo še en milijon migrantov, ki bodo bežali pred vojnami, ali bo ta sistem, o katerem govorimo, vzdržal, govorimo o sistemu, ki ga bi naj izboljšali, ki bi ga naj prenovili, naj bi uvedli nove instrumente, je res nič, mislite, da bo potem to delovalo, kolegi in kolegice. Mislim, da je to, kar vsi čutimo, ozračje, ki je bilo ustvarjeno na mednarodni ravni, vodilo do potrebe, da v Evropski uniji harmoniziramo in uskladimo zakonodajo. Vidimo konzervativne struje posod po svetu. Donald Trump v ZDA govori o tem, da bo storil potrebne korake za zajezitev migrantov, prihoda migrantov v ZDA. Višegrajske države govorijo o dodatnih ovirah. Ljudje zapirajo svoje meje. in nič se ne stori proti temu. Kaj pa počnemo mi? Mi pa govorimo o nekakšni prožni solidarnosti. Tako ne bo šlo. Solidarnost ali obstaja ali pa je ni. To je kot, člo, to je, to je kot eh, človeško dostojanstvo. Ali to obstaja ali pa tega ni. Ne morete pokazati samo malo solidarnosti. Solidarnost je v pogodbah in ni naključno, da novejše države članice ravnajo s tem vprašanjem na tak način. Pogosto, če družina dobi novega člana, se ta še ne zaveda prav dobro zgodovine, tradicij, dožnosti v družini. In to se dogaja že vse čas v zgodovini človeštva. Ne moramo tega spremeniti, moramo pa to jasno povedati. Ne samo iz političnih razlogov, ker včasih potrebujemo glasove tistih držav članic za določena politična vprašanja ki jih želimo uveljaviti. In jim ne povemo, da delajo velikanske napake in uničujejo Evropo. V Evropi ne bi smeli imeti nikakršnega rasizma, nacionalizma ali ksenofobije. Biti moramo jasni, da se želimo držiti ženevske konvencije, da želimo biti solidarni in tako dalje. Ne želimo se imeti evropskega Trumpa, to se ne sme zgoditi. Držati se moramo naših protiksenofobnih stališč. Zato torej vas sprašujem, kolegice in kolegi, mar mislite, da lahko imamo enotno azilno politiko v EU? Mislim, da. Če bodo vprašanja, o katerih govorimo, se najprej osredotočila na begunce. Če bomo na to gledali z tega vidika, potem bomo imeli, bomo lahko imeli skupno politiko, če pa bomo mislili samo na sebe na svoje države, na naše ekonomske potrebe, razpravljali o naših družbenih, zgodovinskih vprašanjih, potem pa je seveda jasno, da enotne politike ne bo. To pomeni, da se moramo držati zakonodaje. Če je zapisano, koga moramo ščititi, moramo to zagotoviti. Ščitimo begunce, osredotočiti se moramo na begunce tako, bi lahko imeli skupno politiko, kajti cilj take politike bi bili potem begunci sami. Mislim torej, da so ta ključna vprašanja nekaj, na kar se mora vse čas osredotočiti Evropski parlament. Od leta 2015 govorimo o humanitarnih vizah, o varnih koridorjih v Evropo o zagotavljanju tega, da ne bo prišlo preveč ljudi. Milijon beguncev je že prišlo. Zelo veliko ljudi pa umira v sredozemlju. In tukaj ne gre za nesrečo zgodovine. Pozabiti moramo na to. Potrebno se je odločiti o varnih koridorjih na poti v Evropo, humanitarnih koridorih in dejansko moramo zagotoviti, da bomo izvajali odločitve, ki smo jih sprejeli in ljudem dali pravice v državi prvega prihoda. Ta zamisel, da je Turčija varna država, je absurdna. Kakšna varna tretja država pa je Turčija? Ste videli, koliko je primerov, potituči pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, vendar pa seveda zakonodaja je najpomembnejša. To nam dovoljuje, da se pogovarjamo o teh zadevah, da obravnavamo ta stališča pred sodišči in da se lahko pogovarjamo o tem, ali je Turčija resnično varna tretja država. Pomembno je, da ko nas bo zgodovina poklicala, da bomo lahko obranili svoje stališče. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Benke Rumunija. Hvala. Yes, madam. Pod Benke. Govoril bom v svojem maternem jeziku. No, sorry. A niste dali gospa Benke Rumunija? Ja, gospa Benke Rumunija. To sem jaz, se upravičujem. Gospe in gospode, Evropska unija se sooča z izjivom, s katerim se prej še ni. Potrebno se je s tem soočiti uravnoteženo, da ne bo družbenih napetij, v družbi veliko držav članic Evropskih, Evropske unije. Potrebno je pomagati tistim, ki bežijo pred vojnami. To je moralni imperativ. So zelo težkih razmerah, ko morajo zapustiti svoje domovine. Kot mati popolnoma razumem to, da se družine ne bodo odločile za odhod, razen če se soočajo z veliko nevarnostjo. Solidarnost, varnost, predvsem družina z majhnimi otroki, ki se ne morejo vrniti. To je moralni imperativ, ki izhaja z naših načel in vrednot. Vendar pa zelo pomembno je, da jasno razlikujemo med tistimi, ki imajo resnično potrebo po zaščiti in tistimi, ki tega nimajo. Ne moremo zanemariti dejstva, da veliko ljudi prihaja iz različnih delov sveta, ki ne iščejo zaščite pred vojnami. To so ekonomski migranti in seveda je možno tudi, da so med migranti tisti, ki so pripadniki ekstremističnih skupin in da predstavljajo grožno za nas. Potrebujemo trajnostne rešitve, še prav posebno, kar se tiče nacionalne varnosti, nacionalnih meja za te primere. Prav tako je pomembno priznati, da je porazdelitev prosilcev za azil med državami članicami nekaj, kar predstavlja težave. Ne moremo zanemariti dejstva, da obstajajo države, katere, v katere želijo migranti priti. In to so tiste grožnje, s katerimi se naša celina sedaj sooča in vsaka rešitev mora spoštovati prostovoljno odločitev držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Kornelija Ernst, Evropski parlament. Ja, sprašujem, moja mutašpaha, vielen dank. Tudi sama bom govorila o maternem jeziku. Da, kar se tiče teh prispevkov, moramo reči, da smo pred temeljnimi izzivi in moramo resnično se pogovoriti o tem, kaj razumemo pod pojmom solidarnost. Prostovoljna solidarnost po eni strani, po drugi strani pa izkoristiti tudi strukturne in regionalne sklade. Ja, mislim, da to ne gre skupaj. Solidarnost mora biti v obe smeri. Najprej moramo biti solidarnostni s tistimi državami, ki ima največ begoncev, to so države prvega prehoda. In potem seveda biti tudi solidarni do beguncev. Točno o tem moramo govoriti. Vse ostalo je popolnoma nesmiselno. Dve vprašanji. Preverba, ali je prošnja za azil dovoljena ali ne. Po mojem mnenju je to več dela za tiste države članice, ki imajo že tako ali tako več beguncev, torej tiste države, ki imajo največ beguncev begunca, ki mora najprej preveriti, ali lahko posilec za azil poda prošnjo ali ne. Mislim torej, da je ta preverba nekaj, kar predstavlja še več dela za točno tiste države, ki so že tako obremenjene. Vprašanje za odrežence v mizja, ali je to sploh v skladu ženevsko konvencijo in drugimi konvencijami, če torej sprememo takšne elemente po hitrem postopku. In potem samodejni sistem porazdelitve prosilcev za azil, ukoliko tak samodejen sistem pravzaprav izključuje sekundarne tokove, ma ni tako, da se sekundarni tokovi pojavijo šele takrat, če ne upoštevamo pravic prosilcev za azil. Varvicioti. Hvala lepa. Gospod Varvicioti iz Grčije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Evropi smo soočeni z novim valom rasizma in ksenofobije in to ima resne politične posledice. In razlogov za to je več. Prvič, nismo se uspeli na učinkovit način odzvati na te prošnje za azil. Dublinski proces ne eh, zahteva od držav članic eh, solidarnosti, oziroma ni uspel te solidarnosti uresničiti med državami članicami. V Evropi imamo velik občutek eh, nevarnosti, negotovosti. Eh, vemo, da Evropa nima odprtih meja, imamo zaprte meje, ne gre za to, da vsak lahko pride v Evropo, ampak evropski državljani se kljub temu ne počutijo varne. In to vodi tudi v rasizem in ksenofobijo, o kateri govorimo. In na to potrebujemo tudi več preglednosti pri vsem tem. Ne vemo namreč eh, v Italiji ali v Grčiji, uh, kakšna sredstva so na voljo za begunsko krizo in kako se s tem denarjem upravlja. Potrebujemo učinkovito in jasno upravljanje s temi sredstvi. Moramo zagotoviti, da komisija in tudi druge institucije in pa uh, uh, druge um, organizacije, ki se s tem ukvarjajo, lahko svoje delo upravljajo gospod Azubanis eh, iz Litve. Bom govoril eh, v svojem jeziku. Ne bom govoril o solidarnosti. Solidarnost temelji na uresničevanju, izvajanju pravil, ki jih moramo spoštovati. Za nikogar ni več skrivnost, da nekatere države, ki so znotraj Schengena, ne upoštevajo pravil, k katerim so se zavezala. Glede dablinskega mehanizma, eh, Litva podpira uresničevanje tega mehanizma in tu imamo kar nekaj eh, koristnih predlogov. Ne bomo pa prejeli samodejnega premestitvenega mehanizma. Zdi se mi, da tega samodejnega elementa ne smemo vključiti. Tu je treba upoštevati načelo neodvisnega mišljenja. Občutek imam, da komisija želi eh, prevzeti vedno več pristojnosti držav članic. Naprimer, v nekaterih primerih eh, si komisija prisvaja precejšno, precejšne pristojnosti. Naprimer, načelo solidarnosti naj bi upravljala samo komisija. na to naj bi imeli pravila, na podlagi katerih eh, se bomo odločali o regionalni porazporeditvi, ampak eh, številke, torej število oseb, ki bodo premeščene, pa naj bi določala komisija ampak po našem mnenju morajo biti države članice tiste, ki igrajo to ključno vlogo, države članice in svet. Nekateri pravijo, da bo to dolgo trajalo, ampak to je naloga politikov. Politiki pač morajo priti in si vzeti čas, ki je potreben za sprejemanje odločitev. Gospod Diaz de Mera. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nekaj kratkih pripomp da opredelim tudi svoje stališče. Torej, najprej pomislek. Tu imamo zakonodajni odgovor na krizno situacijo in v tej hiši, pa tudi v nacionalnih parlamentih, je pač navada, da se na krize odzivamo z zakonodajnimi reformami. Tu imamo eh, šest eh, uredb in eno direktivo. Torej, um, uredbe so neposredno izvršljive v državah članicah. Pripravili smo tudi poročilo, torej gospa um, Valenciano in sam sva na njem delala in uh, to poročilo uh, je bilo v veliki meri sprejeto v odboru za zonanje zadeve parlamenta. In to so tudi podprle vse velike politične stranke, samo skrajne stranke so bile proti. Torej, na ta način smo opredelili naše stališče in tudi moje stališče. Na to, kar se tiče priseljevanja. To je pozitiven fenomen. Z pozitivnega vidika si moramo to pogledati. Bežanje eh, je eh, nekaj groznega in to je tudi eh, zapisano v Ženevski konvenciji v členu 51. Sprejeti begunce je eh, naša obveznost eh, po ženevskih konvencijah, po mednarodnem pravu. Teror je nekaj drugega, terorizem je nekaj drugega, zato je treba pogledati, kako se pretaka denar, kako se lahko eh, zaščiti meje, kakšne so jamstva. Jamstva morajo biti za begunce. Um, zagotovljena, torej begunci potrebujejo tolmače vsi, in vse te storitve morajo biti brezplačne. Na to prihajam iz Kanade, eh, kjer eh, smo eh, študirali njihov sistem premestitev in to je res vprašanje kulture. In tam smo videli resnično, kako deluje ta osmoza med civilno družbo in pa oblastmi. Gospod Trzinski, Polska. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom govoril polsko. Torej, govorili smo o številnih vprašanjih in na nje se bom odzval. Začel bom z, z vprašanjem grške zastopnice ki govori o konzervativnih eh, silah. Torej, sam sem ponosen na to, sam sem bil izvoljen, tudi gospod Trump je izvoljen na demokratičnih volitvah in to je treba spoštovati, kajti demokracija je osnova za svobodo. Torej, grška zastopnica pravi, da terorizem ni posledica migracij, ampak v Parizu sta bila dva terorista, begunca. V Evropo sta prišla kot begunca. Lahko se pretvarjamo, da to ni res, ampak to nas ne bo privedlo nič dlje. Ali je to način, kako želimo izvajati solidarnost? Mislim, da ne. Romunija. Bil sem v Romuniji, govoril sem z ministrom za zunanje zadeve. Romunija se je strinjala, da bo sprejela begunce in šli so tudi na te žarične točke. In eh, begunci, ko so slišali, da ne bodo poslani v Nemčijo, so zbežali in minister se je vrnil v Romunijo praznih rok. Takšna to dejstva. V Nemčiji je izginilo deset tisoč ljudi, ki so prišli v Nemčijo, torej ti niso registrirani. Gospa Merkel sedaj pošilja begunce z vojaškimi letali, kajti to je nevarno. Torej, kje se bo končala ta norost? Koliko beguncev bo še prišlo? En milijon, deset milijonov, sto milijonov. Še vedno bomo, vedno bomo imeli vojne in če bo prišlo v Evropo 200 milijonov beguncev ali jih bomo sprejeli. Poljska je sprejela že, 100, že milijon beguncev iz Ukrajine, ki so ostali na Poljskem in sedaj se pošilja begunce nazaj z vojaškimi letali. Spa Zablova iz Češke.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 in se kompetentno odzval na začasno zaščito. To me moti. Torej, ta predlog je v nasprotju s primarno zakonodajo. Ko govorimo o tem, da včasih krize lahko sprememo samo začasne ukrepe. Gospod komisar se tega vprašanja sploh ni dotaknil in zato sem zelo oznemirjena. Bila sem mu Združenih državah Amerike, ukvarjala sem se z migracijami in naj opozorim, da Washington ne more razpravljati in odločati o tem, koliko migrantov bo sprejela katera zvezdna država. Predsednik Obama je dve leti preverjal ljudi z varnostnih razlogov, zdravstvenih razlogov. Mi smo zelo neodgovorni. Hvala. Hvala lepa, Eli Schlein. Thanks, um... Hvala, predsedujoča. Torej, tu sem v različnih vlogah, ampak eh, naj uh, spomnim kolege, da člena 80 in uh, 78 pogod govorita o solidarnosti in pa po razporeditvi uh, eh, bremen. Morda velja še enkrat prebrati pogodbe za tiste, ki ste to pozabili. Uh, in eh, šest eh, držav od 28 eh, prevzema 80 odstotkov vseh beguncev. Torej ti begunci ne bežijo v Grčjo ali v Italijo, temveč v Evropsko unijo. Razlog, zakaj je parlament zahteval to rešitev, zakaj je zahteval avtomatski mehanizem porazporeditve, Eh, torej vse eh, to je že obstajalo, ampak eh, to pač ni bilo sprejeto. Glede um, pregleda um, Eh, beguncev in ali je njihova eh, prošnja spremljiva ali ne. Torej, zato se zahvaljujem eh, vsem, ki ste se o tem izrazili. Torej, to je ideja, ki se ji treba upreti, kajti to bi lahko vodilo v nepotrebne filtre. Glede vprašanja varnih držav, to zopet ni ustrezen način. To je tudi način, kako eksternaliziramo naše meje in odgovornost, eh, torej skladno z eh, to, tem sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo, oziroma sedaj celo z Libijo. Celo Libija se obravnava kot varna država, kar je popolnoma nesprejemljivo. Eh, naj spomnim kolege, da 86 odstotkov vseh eh, beguncev eh, je nameščenih eh, v državah v razvoju. V New Yorku so, smo vsi podpisali izjavo o tem, da se je, da se je treba na globalni ravni porazdeliti to breme. Kako smo lahko mi kredibilni, če tega ne upoštevamo pri sebi? In na to še nekaj. Vsi eh, strokovnjaki pravijo, da deluje lahko samo sistem, ki eh, temeli na vzajemnem zaupanju. In eh, pri tem je treba upoštevati tudi preference prosilcev za azil, kajti na ta način se lahko bolje integriramo, integrirajo v državo, ki jih sprejme. Prosim še gospod Lambert, da se pripravi, kajti ona bo vodila naslednji panel, da se pridriža, približa omizju. In zahvaljujem se vsem za vaše prispevke. Zelo jasno je, da so razprave med Evropskim parlamentom, svetom, komisijo in pa z nacionalnimi poslanci potrebne še v prihodnosti, ampak to je. Eh, dobro, dobro izhodišče. Imam eh, še veliko govorcov, ki so se želeli oglasiti in te prepuščam sedaj eh, kolegici, ki bo nadaljevala z delom. Torej in vi ste na tem seznamu in drugi ste na seznamu, torej 15 minut kasneje smo začeli in tudi sama prepuščam sedaj omizje kolegici 15 minut prepozno. Torej, eh, veselimo se novih idej, eh, smo enotna Evropa in moramo ostati enotni tudi na tem področju. Hvala lepa in Jean bo sedaj um, predsedovala razpravi o konceptu uh, varnih držav. Prav tako pa imamo v ASP5E2 uh, e tudi naslednji no, delavnico, ki je predvidena. Če lahko nadaljujemo torej z zadnjim, zadnjo razpravo danes jutraj in moramo končati ob 12.30, ne samo zato, ker bo takrat odmor za kosilo, temveč tudi zato, ker imamo v času kosila delavnice in ne želimo eh, krniti časa ki, so za to, ki je za to predviden. Torej, eh, se upravičujem, da začenjamo pozno in upam, da bomo lahko vsaj uvedli nekatera vprašanja. Torej, ime mi je Jean Lambert, sem britanska poslanka, torej zaenkrat smo še tu. In eh, v veliko veselje mi je, da lahko predsedujem tej razpravi kjer se bomo ukvarjali zlasti v vprašanje varnih eh, eh, držav izvora in varnih tretjih držav. Torej, ta oba koncepta eh, že obstajata v zakonodaji Evropske unije na področju um, azila in pa direktive o postopkih azila v členih 36 do 38. Um, Torej, um, države, uh, varne države izvora so tiste, ki jih lahko obravnavamo kot varne, zato ker imajo demokratične režime in tako dalje. Torej, to je zlasti pomembno uh, za države v odnosu do lastnih državljanov, torej ne do uh, državljanov tretjih držav ali dr tistih, ki prečkajo uh, njihov teritorij kar se tiče Evropske unije in agende o migracijah. Torej, eh, leta 2015 eh, je bilo predlagano, da se pripravi seznam teh držav, torej to so Albanija, Bosna in Hercegovina, eh, Makedonija, Kosovo, Montenegro, Črnagora, zapravičujem, Srbija in Turčija. In lani je Eh, odbor eh, Libe eh, sprejel stališče na to temo, poročevalka je bila Silvi Gijom in v tem času smo prejeli tudi revidiran predlog komisije glede uredbe na področju azilnih postopkov, torej trenutno so ti seznami predeljeni na nacionalni ravni, eh, to je neusklajeno, nekatere države imajo sezname, druge ne. In eh, tu bi želeli zlasti prisluhniti nad nacionalnim parlamentom v zvezi s temi seznami, kako ti delujejo, kako ne, če jih imate ali ne. In eh, v kolikšni meri so ti seznami tudi skladni z seznamom Evropske unije, ali bi eh, želeli eh, tu imeti več seznamov ali bi eh, se osredotočili na en seznam. Torej, najprej bomo imeli govorca, ki bo uvedel to mm, področje. Žal eh, to ne bo predviden govorec iz eh, Agencije za temeljne pravice na Dunaju, ki je žal zbolel, ampak imamo gospoda Marenjo Diasa, ki je poročevalec eh, na Evropskem gospodarskem in socialnem oziroma ekonomsko-socialnem odboru. In eh, na to bomo imeli eh, še prispevek gospoda Martina Toledano Suareza iz španskega parlamenta. Za tiste, ki se želite oglasiti, mislim, da verjetno poznate že sistem, se pravi dva eh, nacionalna poslanca, en evropski poslanec in. Tisti poslanci nacionalnih parlamentov, ki želijo spregovoriti, morajo izpolniti obrazce, jih um, posredovati sekretarjatu, ki bo na to uh, pripravil seznam govorcev zame. Bomo kar uh, začeli in kot uh, sem že povedala, sem zelo vesela, da bo gospod Marinjo Dijas to lahko predstavil. Senjora predsednica, muchas gracias. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa Evropskemu parlamentu in odboru Libe um, za to priložnost, da uh, predstavim mnenje uh, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. To je, to je tripartitna organizacija, kjer imamo različne interese, torej podjetnikov, zaposlenih in pa civilne družbe. Um, Eh, in to je odbor, eh, eh, ki nam omogoča ta pretok informacij med Evropsko unijo in pa civilno družbo. Torej, znotraj tega odbora je bilo ugotovljeno, da potrebujemo poročilo v zvezi z Eh, begunci oziroma tudi s klasičnimi oblikami preseljevanja in razprava eh, za eh, ekonomsko-socialni odbor ne obstaja vprašanje begunca v Evropi je vprašanje odgovornosti tako Evropske unije kot držav članic. Torej, to je odgovornost, ki izhaja iz Ženevske konvencije iz leta 1951, to izhaja iz direktive 32 in 33 iz leta 2013, torej Evropske unije in pa tudi um, iz člena 78 pogodbe o delovanju Evropske unije. Uh, torej eh, danes pa eh, gre eh, za torej direktivo 32 skozi 2013 in zlasti prilogo k tej direktivi, ki predstavlja seznam varnih držav v okviru Evropskega skupnega azilnega sistema. Torej, mnenje eh, je bilo že sprejeto decembra 2015 na ekonomsko-socialnem odboru in to soglasno eh, na vseh eh, skupinah, torej pri skupini delodajalcev, delojemalcev in v tretji skupini. In Evropski skupni azilni sistem je eh, bil overan zato, ker eh, ta eh, direktiva 32 mm, iz leta 2013 ni bila ustrezno izvedena. In tu smo uh, želeli dati tudi impuls z uh, konkretnimi ukrepi, ampak ta impuls je prišel prepozno in tudi reforme uh, so bile uh, so bile eh, predvidene v neustreznem eh, trenutku, kajti v kriznem trenutku ne moremo eh, začeti stvari spreminjati. Pomembno je, da ekonomsko-socialni odbor podpre predloge Evropske komisije, kajti sicer bo to povzročilo probleme. Torej, Konkretno, eh, vprašanje eh, varne države ima celo vrsto posledic. Torej, kakšne so posledice za posameznike? Torej, eh, glede na to, odkot prihaja oseba, je lahko oseba podvržena pospešenemu postopku. Torej, to pomeni, da bomo imeli manj možnosti za detekcijo oseb, ki so v uh, um, kritični situaciji. Ampak ta postopek je predviden za uh, ranljive osebe, naprimer za ženske, otroke in tako dalje. In moramo upoštevati tudi uh, tretji člen uh, Ženevske konvencije iz leta 1951 glede nediskriminacije in uh, Eh, skupni seznam eh, varnih eh, držav na evropski ravni še ne pomeni harmonizacije kriterijev za določanje varnih držav. Torej vemo, da imamo skupni seznam na evropski ravni, pa tudi skupne sezname na nacionalnih ravneh. Kar se tiče kriterijev iz prve priloge direktive, direktive 32 skozi 2013. Um, torej, tu je večkrat omenjeno, da uh, morajo varne države uh, spoštovati uh, torej, mednarodno humanitarno pravo. In naprimer v primeru Kosova, Kosovo ne izpolnjuje tega pogoja in občutek imamo tu, da nam komisija usiljuje nek slab primer. Na to Drug kriterij eh, se nanaša tudi na sam predlog komisije in eh, sicer eh, gre za sodno prakso sodišča za človekove pravice v zvezi do spoštovanja, Evrop, do spoštovanja človekovih pravic v teh državah in tu, če si pogledamo vse sodbe sodišča v Štrasburgu v odnosu do določene države. Ampak eh, to nam nič ne pove o vsebini eh, zadev v posameznih državah. Naprimer, poglejmo si Turčijo. Torej, eh, Evropska komisija to govori o 2800 in še nekaj primerov, ki prihajajo iz Turčije, torej primerov pred sodiščem v Štrasburgu, ampak eh, vsi eh, vemo, eh, da primeri pred Evropskim sodiščem za človekove pravice trajajo več let, kar pomeni, da vsi ti primeri niso nujno omejeni na leto 2014. In v vseh teh primerih je torej, sodišče mm, za človekove pravice samo v 110 eh, primerih obravnavalo sploh vsebinsko zadevo. In v 94 eh, od teh 110 eh, primerov se je ugotovilo, da Turčija ne spoštuje človekovih pravic. In na to v drugem primeru naprimer je prišlo uh, uh, manj, do še manj takšnih primerov, naprimer za uh, Makedonijo je bilo to nekaj čez 60 odstotkov, za Bosno okoli 70 odstotkov in tako dalje. Torej, bodimo previdni s temi številkami, s temi številkami uh, glede človekovih pravic, torej na seznamu komisije in še na koncu je komisija, komisija to upošteva tudi um, eh, status kandidatke eh, za članstvo Evropske unije. In tu eh, se zopet upošteva to, kar bi država kandidatka mora upoštevati, ne pa to, kar dejansko počne. In zopet, naprimer, če si pogledamo poročilo novinarjev eh, brez meja. Glede Turčije potem vidimo, da prihaja do velikih eh, kršitev človekovih pravic. Torej, v našem mnenju predlagamo, da uh, uporabljamo um, uh, indikatorje EASA uh, oziroma uh, indikatorje Sveta Evrope in ne nazadnje uh, revizija tega koncepta varne države uh, Torej, to je zelo dolg eh, postopek. Vemo pa, da se lahko spremembe eh, zelo hitro zgodijo. Torej, danes imamo. Uh, eh, naprimer državo Evropske unije, proti kateri je sprožen postopek zaradi nespoštovanja človekovih pravic. Torej to se lahko hitro spreminja in zato moramo biti zmožni hitri, hitro spremeniti tudi ta koncept varne države. Torej, še enkrat ponavljam, da razprava o varnih državah ta hip je uh, problematična, kajti smo v krizi, ampak vedno moramo zagotoviti individualno oceno vsakega primera. Uh, kjer um, potrebujemo mednarodno zaščito in da ne, nimamo tu nobenih avtomatičnih odločitev. In, uh, ne moremo eh, avtomatično eh, zavrniti zaščite na podlagi države, iz katere eh, oseba prihaja. Prav tako moramo zagotoviti vsem tem prosilcem za azil brezplačne storitve, tolmačenja, pravnega zastopanja in tako dalje. In pri oceni varne države moramo upoštevati tudi svobodo govora, svobodo tiska, uh, seksualno usmeritev in tako dalje. Torej, uh, moramo zagotoviti tudi, da se dejansko uresniči to načelo ne vračanja. Well, thank you for that very tight, very comprehensive. Najlepša hvala. za pregled odbora za socialne in gospodarske zadeve. Sedaj gremo na predstavnike nacionalnih parlamentov. Gospod Toledano Suarez, izvolite, sedaj vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se s prejšnjimi govorniki glede te reforme in to je, da jo sprejemamo v zelo slabem trenutku, v času velikega pritiska migracij in beguncev, takšnega pritiska v Evropski uniji že od časa vojne na Balkanu nismo doživeli. Zato je zelo težko sprejeti takšne ukrepe trezno in razumno gre za ljudi, ki trpijo, gre za družine, ki doživljajo veliko nevarnost in bežijo pred grožnjem in preganjanjem, prihajajo k nam. V tej uredbi govorimo o varni izvorni državi in varni tranzitni državi te definicije je treba bolj natančno opredeliti. Reforma izpostavlja vedike, ki bi jih rad tukaj omenil. Gre za sestavljanje seznama varnih tretjih držav, Kot je že dejala gospa predsedujoča, gre za nacionalne sezname, ki omenjajo varne izvorne države in varne trete države. Treba je obravnavati način sestavljanja tega seznama in da se držimo vsega, jamstva pravice do azila in mednarodne zaščite. Treba je pogledati, kakšne kriterije uporabljamo, ko sestavljamo te sezname. Soočamo se z začasnimi krizami in to lahko vpliva na postopke prošnje za azil. Vprašanje pa je, če želimo tudi seznama varnih tranzitnih držav ali izvornih držav, ali želimo sestaviti seznam, ki bi vplival na celoto držav na svetu, da sestavimo seznam, katere države so varne Mislim, da je najboljše, da se stavimo seznam varnih držav, kar neposredno vpliva na krizo migracij in na begunsko krizo, s, kateri, s katerimi se sooča Evropska unija. Dogovoriti se moramo tudi, da se znamo hranimo pet let. Vprašanje pa je, če te sezname ohranimo pet let ali pa imamo posamezne sezname v državah članica. Naj vam predstavim primer Španije. Prošnje za azil dobivamo predvsem od državljanov južnoameriških držav. In te države verjetno ne bodo na seznamo Evropske unije ali pa. Zato je treba upoštevati tudi možnost ohranjenja nacionalnih seznamov. Imamo pa še en vidik, ki je zelo pomemben in to je. Dejstvo, da upoštevamo, da prosilec za azil prihaja iz varne države, mora to prošno uložiti v državi članici, kamor je stopila. Gre za obveznost in obvezo, ki jo je treba sprejeti trajnostno. Torej, to predstavlja tudi upravno breme, velike stroške v obmejnih državah. Torej, treba je pregledati, če je ta model, ki ga imamo in če bi te obmejne države lahko dobivale denarno pomoč, od Evropske unije, da bi obmejne države lahko opravljale stalno analizo in opravljale svoje drža, svoje, svojega dela na podlagi solidarnosti pri obravnavi postopkov prošen za azil. Za konec bi rad dejal, da glede na to, kar smo tukaj danes slišali, me zelo skrbi vprašanje pravice do azila v Evropski uniji za osebe, ki prihajajo na naše meje, ko iščejo bolj varno okolje in da te postopke ocenjujemo s političnimi kriteriji, ko gre za spor med različnimi, i, med različnimi ideologijami. In jasno je, da to povzroča sovražnost do tujcev. Državljani zahtevajo model, ki bo urejen in ki bo zajamčil azil v Evropski uniji. Če kažemo našim državljanom, da gre za zelo vsega, močna trenja med različnimi ideologijami in mneni, ko gre za ulaganje prošen za azil. Bomo tako samo še poglobili vrzeli in razkol v Evropski uniji. Treba je biti zelo previden, ko gre za takšen diskurs. Želimo si Evropske unije, ki bo lahko zajamčila azil in mednarodno zaščito za osebe, ki bežijo pred vojno in da jim zagotovimo varno bivanje za njih in za družine. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste omenili ta vprašanja. Tudi ko gre za politične odločitve, ko sestavljamo sezname, ne pa da upoštevamo objektivne kriterije. Slišali smo zelo zanimive prispevke. Sedaj pa bi radi slišali tudi prispevke od vas. Dobili smo nekaj prošen za besedo. Prosim, da se držite dveh minut. Gospod Paška je prvi, ki je prosil za besedo. Slovaške. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Omenili ste pravico do azila v Evropski uniji. Kaj to pomeni? Ima Evropska unija svoje lastno ozemlje, svoje državljane in proračun za to? Če se ne motim, imamo suverene države članice s svojim ozemljem, s svojim proračunom. Oni se odločijo sami, če želijo ponuditi azil, ga odobriti ali zavrniti. Če govorimo o skupni azilni politiki v Evropi, bi morala ta politika temeljiti na tem, kar države članice zahtevajo od Evropske unije v okviru sodelovanja. Ko ocenjujemo tretje države, eh, mojo državo predvsem zanima, da se držimo mednarodnih konvencij, ženevske konvencije naprimer, in da se skupaj potem na podlagi tega odločimo, katere trete države so varne, nekatere države članice niso označene kot varne zaradi tega, ker v določeni regiji obstajajo konflikti ali problemi. To pa ne pomeni, da cela takšna treta država ni varna za osebe, ki tam živijo. Mi torej ocenjujemo te države glede na to, kako se odločijo države članice same v skladu s svojimi pristojnostmi. Evropske inštitucije, Evropski parlament in Evropska komisija želijo prevzeti pravice in pristojnosti, do katerih nimajo pravice in izkoriščajo nesreča ljudi, kot so amerikanti, zato, da bi si pridobile več pristojnosti. Veliko držav članic ne želi sprejeti premeščenih migrantov. Evropska komisija in Evropski parlament pa še vedno predstavljata in zagovarjata to idejo. Gospod komisar je v javnosti dejal v Luksemburgu, da se vse države članice strinjajo s tem. To ne drži. Vem, da je pet držav glasovalo proti druge države članice so upletene v sodni postopek zaradi tega. To je v nasprotju z evropsko zakonodajo. In Evropska komisija dejala, da so države članice sprejele te obveznosti. To ne drži. Pet držav članic je bilo proti. Če želimo napredovati na tem področju, se moramo držati okvira, ki ga imamo. Držati se moramo tega, kar ureja evropska zakonodaja, Ko pa govorimo o tretjih državah, je res, države članice lahko opredelijo, če so države članice, eh, tretje države varne ali ne. In mislim, da bo to tako ostalo tudi v prihodnosti. Najlepša hvala za vaš jasen prispevek. Sedaj gremo. Estonijo, gospa Luna, ima besedo. Gospod, aha, gospa. Najlepša hvala. Rada bi vas opozorila na to, da ljudje bežijo zaradi različnih razlogov. In če želimo biti pošteni, moramo na različne načine odgovoriti na ta, te razloge. Imamo osebe, ki bežijo pred vojno, pred naravnimi katastrofami in ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Imamo osebe, ki v svoji državi nimajo možnosti, da bi jih ta država zaščitila. Gre za prošnjo in potrebo po zaščiti, dokler situacija ne postane varna. Večina ljudi na svetu ne potrebuje Evropske unije. Zaščito potrebujejo dosti prej, preden pridejo do naših meja. Mi moramo zagotoviti, da ljudje ne umirajo več v sredozemlju zaradi črkoljubnih razlogov in zaradi našega lastnega interesa. Potem pa imamo osebe, ki bežijo pred preganjenjem bežijo pred politično oblastjo in prosijo drugo oblast, da jih zaščiti in ti potrebujejo azil. Ta azil je lahko odobren trajno ali začasno, vendar pa takšne primere treba obravnavati posamično. Zagotoviti moramo, da razlikujemo med tema dvema različnima kategorijama. Azil v državah, ki so čim bližje državi izvora s pomočjo Evropske unije. Človekoljubne potrebe pa nastanejo v državah, kjer so vojne ali drugi konflikti. Politični azil pa je odvisen od posameznega primera in teh je treba obravnavati posamično. In zagotoviti azil v državi, kjer je lahko zagotovljeno varno življenje, kjer ni vojn in kjer se lahko zagotovi normalno varno življenje. Če ne bomo vse dajali in metali v isti koš, ko gre za migrante ali begunce, imamo milijardo eh, Kitajcev, ki bi lahko prišli v Luksemburg. To pa ne bi bilo preveč primerno. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Videli smo veliko skupnega v teh treh sejah. Da, moramo se soočiti s tretjo reformo evropskega azilnega sistema. Slišali smo, da nekateri deli te zakonodaje ne delujejo. Damska uredba je propadla ne zaradi nesreče, zaradi naravne katastrofe. Ta uredba ni uspela zaradi človeškega dejavnika, zaradi pomankanja politične volje držav članic, ki ne spoštujejo evropske zakonodaje, čeprav so podpisali Lizbonsko pogodbo. ta zakonodaja ne sme temeljiti na tekmi proti dnu. Mora temeljiti na podlage solidarnosti v skladu z Lizbonsko pogodbo. Torej, imamo obvezujočo solidarnost, ne prostovoljne solidarnosti. Ko govorimo o harmonizaciji evropskega azilnega sistema, potrebujemo tudi prostor za prožnost, ne pa da zanikamo evropsko zakonodajo na tem področju. Ko se soočamo z v zemljiku gre za prvo, tretjo državo in varno državo, je to vprašanje, ki ga moramo rešiti tudi v tem okviru. Sodeloval sem v misiji v Kanado, odbora Libe, mislim, da se eh, vsi strinjamo glede tega in to je, da je Kanada lahko zgled za nas. Zakaj? Zaradi tega, ker je vzpostavila pravne možnosti za iskanje mednarodne zaščite na njihovem zemlju, kar pomeni, da moramo ravno tako storiti v Evropski uniji in že veliko nas zahteva, da končno dobimo humanitarno vizo to pa je še vedno na sodišču in čaka na končno razsodbo. Potrebujemo humanitarne koridorje, pravne poti za možnost iskanja mednarodne zaščite na ozemlju Evropske unije. Hvala. Kot se veliko krat zgodi, veliko oseb dobi navdih, ko slišijo druge govore. Prosim vas, da se čim krajši imamo govornika iz hrvaškega parlamenta. E, što se tiče Europske unije, teme apsolutno solidarnost. Ta... Ko govorimo o Evropski uniji, govorimo o solidarnosti. To je podlaga za Evropsko unijo. Če tu ogrozimo zgodbami, da so vsi begunci teroristi ali da vsi prosilci za azil zlorabljajo to pravico, bomo Evropsko unijo uničili. Moja država je bila del bivše Jugoslavije, to je del Balkana, iz katerega je bežalo veliko ljudi imajo države gostiteljice težave s temi begunci, ki so tam našli svoj nov dom? Ne. Prisluhniti moramo papežu Frančišku in ne smemo pozabiti na stebre Evropske unije. Pravica do azila in azilni sistem moramo zgraditi in strukturirati bolje. Evropska unija mora poiskati bolj pragmatične rešitve. Če imamo UNHCR ali pa visokega komisarja za begunce, ne vem zakaj Evropska unija, ki je največja darovalka na svetu, ne more storiti tistega, kar mora storiti. Imeti bi morali svojega lasnega komisarja za begunce. Potrebujemo sredstva za razvoj in za pomoč beguncem, beguncem, ki bežijo iz vojnih območij. Če pa se ukvarjamo samo z birokratskimi vprašanji, če bo Turčija na seznamu varnih držav ali ne, ali če je Libanon ali Libija ali kakšna druga afriška država dala možnost za trgovce z ljudmi, da delujejo prosto z ponarejenimi potnimi listi. Mislim, da je nujno potrebno, da Evropska unija sprejme pobudo ne šele po sredozemlju, ampak že v zbirnih taboriščih v Turčiji ali v Libanonu. Torej, moramo ukrepati, ne pa samo govoriti. Slovenija. Najlepša hvala. Gospod Matič iz Slovenije. Uh, Najlepša hvala, govorim vam po slovensko. Eko govorimo o problemu beguncev in o uh, skupni politiki Evropske unije, se mi zdi, da je škoda, ker danes ne razpravljamo tudi o nečemu, kar bi moralo biti skupna uh, zunanja uh, evropska politika. Uh, verjetno uh, bi bilo smiselno videti, kaj Evropska unija počne na tem področju, z ozirom, da je uh, tudi več uh, predhodnih razpravljalcev opozorilo na to, da je treba uh, reševati ta problem čim bliže njegovemu izvoru. Eh, kar se tiče meril o tem, eh, katera država je varna država, bi bilo verjetno bolj pomembno oziroma bolj smiselno biti pozoren na to, kaj pravzaprav konkretna država počne oziroma kako ravna z begunci, kot pa da se osredotoča na konkretne sodbe pred sodiščem v Strasburu, ker je verjetno merilo o tem, kako se ravna z novinarji v neki državi, lahko sicer pomembno, vendar za same begunce manj važno. Eh, pomembno je seveda, da se tiste države, ki neprimerno ravnajo z begunci, ki jih eh, ki izvajajo tako imenovan pushback, ki jih množično izganja svojega ozemlja ali jih po noči pošiljajo čez reke in čez brezpotja v sosednjo državo, samo da bi se jih znebili in to so tudi nekatere države, ki so članice Evropske unije, da se jih primerno izpostavi in da se tudi ustrezne ukrepe proti takim praksam sprovede. Eh, naj zaključim samo še s tem, da me žalosti, ker je veliko razpravljalcev iz eh, nacionalnih parlamentov razpravljalo na ta način, kot da pravzaprav Evropske unije eh, ni, kot da ne obstaja. In smo se tukaj zbrali samo predstavniki nacionalnih parlamentov, ki so nekje na nekem geografskem področju, sosedje niso pa del neke enote, neke celote in v tem primeru izpostavlja samo nacionalno suverenost, eh, popolnoma pa izgubljajo v fokus na tem, da je potrebno iskati skupen odgovor, ker brez tega skupnega odgovora tudi Evropska unija ne bo obstala. Hvala. Thank you very much. Sorry, I was speaking just... Se vračam, začela sem govoriti, preden sem slišala do konca tolmačenje. Sedaj pa naslednji, gospa Svenberg. Jo, ho sem sagt, vi at ordet i dom tidija. Najlepša hvala. Veliko smo že razpravljali o tem v Evropskem parlamentu in treba je poiskati skupne točke med tremi sejami. Vse tri teme, o kateri danes razpravljamo, so med seboj povezane. Govorimo o reformah in kako je treba reforme izvesti. Torej vprašanje je, če želimo sploh reformirati evropsko azilno politiko. Veliko smo slišali tudi o solidarnosti. Za me in za mojo politično skupino je solidarnost nekaj, kar pomeni, da moramo beguncem pomagati na licu mesta. Videli smo, kaj se je zgodilo na švedskem. V švedsko, na švedskem smo imeli masovni prihod beguncem, beguncev in morali smo sprejeti posebne ukrepe, zato da smo lahko upravljali z tem velim valom. Veliko krat smo slišali, da je 60 odstotkov migrantov, ekonomskih migrantov in vprašanje je, kako bomo ravnali na, podru, na podlagi solidarnosti v takšnih primerih. Slišali smo, da moramo harmonizirati sistem, da. Drugi pravijo, da mora biti to prostovolen sistem, če ne bo prišlo do denarnih kazni za tiste, ki ne spremejo dovolj velikega števila beguncev. Kako bomo ukrepali glede teh vprašanj? Zanimivo je tudi, kako so potekala pogajanja z Mačarsko, Polsko, Češko, koliko beguncev bodo te države sprejele. To je vprašanje ko bomo začeli z reformo, je treba najprej rešiti ta vprašanja. Sedaj pa gospa Omen Reuten z nizozemske. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, govoril bom nizozemsko. Torej, bom nizozemska. Torej, pred seboj imamo svežen, ki je zelo dober ki lahko predstavlja evropski odgovor za naše težave. Lansko leto, ko smo vsi videli slike in podobe umrlega dojenčka na plaži, smo se vsi odločili za to, da bomo ukrepali in države članice so želeli izkazati, izkazati svojo solidarnost. To, gospa predsedujoča, pa pomeni, da so osebe vstopile v Evropsko unijo po letu 2014 trpele zaradi eh, ravnanja mm, nekaterih judovsko-krščanskih skupnosti, ki niso želele izkoristiti pokazati nobene solidarnosti do južnoevropskih držav na sredozemlju. Upam, da bodo te osebe pomislile na solidarnost, ki smo jo mi pokazali tem državam pred vstopom v Evropsko unijo. In še vedno ta solidarnost obstaja. Prosim, da pomislijo na to, ko se bodo vrnili domov v svoje nacionalne parlamente. Najlepša hvala. Ta zadnji prispevek bo zelo zanimiv za premislek, preden gremo na odbor na kosilo. Torej vidimo, da je to vprašanje povezano z varnostnim vprašanjem. Imamo tudi vprašanje, kako visoka je stopna solidarnosti, ki jo kažemo v regijah, kaj lahko pričakujemo od tretjih držav, ki so eh, že sprejele veliko migrantov in kako lahko sprejmejo še dodatni val beguncev ali migrantov, na gre za Libanon ali katerokoli drugo državo. Gre za razpravo ki jo vodimo v našem odboru, odboru za zunanje zadeve, ki se začel zanimati za azilno politiko. Najlepša hvala za vaše prispevke. Slišali smo zelo veliko zanimivih govorov. Rada bi se zahvalila tudi tolmačem za to, da so bili z nami dlje, kot smo predvidevali. Kosilo bo v restauraciji za poslance, ki je precej oddaljena od tukaj, vendar pa mislim, da vas bodo moji kolegi lahko vodili do tja. Kosilo se začne ob dveh. Delavnice pa bodo potekale kasneje. Najlepša hvala in veselim se že na.